places, please, some... Prosim, da zasedete svoje mesta, ker bomo čez nekaj minut začeli. Что-то посадка, что-то Monsieur le commissaire. Gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Najprej bi vam vsem rad izrekel dobrodošlico na 133. plenarnem zasedanju odbora regiji. Ali ima kdo kakršen koli komentar na dnevni red, ki ste ga prejeli? Kot kaže, ne. Na dn, torej dnevni red lahko sprejmemo. Enako vprašanje v zvezi z zapisniki 132. plenarnega zasedanja z 5. in 6. decembra lani. Kakšna pripomba s tem v zvezi? Tudi ne. Dobro, potem je tudi ta zapisnik zadnjega zasedanja sprejet. Drage kolegice in kolegi, v zadnjih tednih smo bili priča tragičnim dogodkom. V mislih imam seveda našega kolega župana Gdanska, Pavla Adamoviča, ki so ga zabodli 13. januarja na gala dobrodelnem dogodku. Umrl je dan zatem zaradi poškodb. V mislih imamo tudi žrtve terorističnega napada v Strasburu. Napad se je zgodil 11. decembra lani. Med žrtvami sta bila tudi dva novinarja, italijan in poljak. Z njima smo večkrat sodelovali tudi v okviru tedna evropskih mest in regij. Ne bomo pozabili na naše nekdanje kolege, ki so preminuli, Vicente Alvarez Areses bil je predsednik španske regije Asturije in Juri Pil, estonski član podžupan Talina. V spomin na vse te posameznike vas prosim za minuto moka. Merci. Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, v vašem imenu bi rad pozdravil tudi delegacijo iz mesta Gdansk, ki jo vodi gospod Dulkjevič, vede župana, tudi Peter Adamovič je član te delegacije. Gospod Peter Adamovič je brat eh, Pavla Adamoviča in gospoda Adamoviča bi rad še posebej pozdravil. Je tiens à vous remercier. Rad bi se vam zahvalil, da ste danes z nami, zato da skupaj počastimo Pavla, da povdarimo njegov boj proti nestrpnosti in tudi njegov boj za pravice spolnih manjšin in migrantov. Zdaj bomo skupaj pogledali video posnetek v njegov spomin, potem pa besedo predajam predsedniku polske delegacije, kolegi Vozniaku na to besedo dobi še predsednik regije Pomeranje, kolega Suk. Čas zelenja še dobre. Ste še kohani, da ste najcudovnejši mesto na svetu. Dziękuję vam. During the communist era,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 Moram reči, da smo utrpeli veliko izgubo, ne samo v okviru polske delegacije v odboru regij, temveč širše, niti ne zgolj na ravni lokalnih predstavnikov na polskem, temveč na evropski ravni. Evropa je utrpela izgubo. Evropa temeli na skupnih vrednotah. Še ne tako dolgo nazaj je Pavel sedel v dvorani skupaj z nami, sedel je na tem sedežu, ki je zdaj prazen, na njegovo mesto smo položili rože in fotografijo. 13. januarja je bil umorjen, zabodli so ga do smrti in sicer na največjem dobrodelnem dogodku, ki se letno organizira. To je dogodek, na katerem zbiramo sredstva, s katerimi želimo kupiti zdravniško opremo za reševanje novorojenčkov v polskih bolnišnicah. Na tisoče prostovoljcev sodeluje na tem dogodku vsako leto. Ti prostovoljci se podajo na ulice in zbirajo prostovoljne prispevke. Tudi Pavel je bil prostovolec, tudi sam je sodeloval na teh dogodkih. Običajno je ob 8. zvečer podal nagovor, predstavil tudi znesek, ki so ga zbrali na tem dobrodelnem dogodku. In enako se je zgodilo v Gdansku. Pavel je stopil na oder, izrazil je svojo zahvalo, zahvalil se je vsem za radodarnost, za dobro voljo in tudi za velika srca vseh. Takoj, ko je izrekel te besede, pa ga je morilec napadel. Ta zločin je nedvomno politično obarvan. Vsem nam je to jasno. Iz dveh razlogov lahko to trdimo. Namreč potem, ko je ta morilec zabodel. Pavla je tudi povedal, zakaj je to storil. Rekel je, da se je želel maščevati platformi, civilni platformi, ker je bil Adamovič nekoč član civilne platforme. Obstaja pa še en razlog, zakaj trdimo, da je bil to politično obarvan umor. Namreč več mesecev je gospod Adamovič vodil kampanjo, ker je želel ponovno kandidirati na naslednjih volitvah. Napadli so ga v medijih, so o njem grdo pisali in ga napadali, predstavljali so ga kot zlobneža. Veliko lažnih obtožb je bilo objavljenih z njim v zvezi in namen vsega tega je bil več kot jasen. Želeli so, da ne bi več bil tako uspešen kandidat. To je res treba izpostaviti, kajti pri tem grozljivem zločinu je bilo prisotno tudi politično ozadje, na katerega ne smemo pozabiti. Danes eh, smo tu zato, da se spomnimo tudi na gospoda Damoviča. Mislim pa, da je gospod Struk veliko bolj primeren zato, da pove par besed o njem. Prihaja namreč iz regije Pomeranja, kjer leži tudi mesto Gdansk. Tako da besedo predajam njemu. Še predtem pa bi se rad zahvalil predsedniku in tudi podpredsedniku za izraženo sožalje. Hvala lepa, da sta bila prisotna na pogrebu. Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom, ki ste izrekli sožalje. Hvala lepa za prijazne besede, hvala lepa za vse izražene geste, za prijaznost in hvala za vse lepo, kar ste povedali o našem pokojnem kolegu Adamoviču. Bi vas pa prosil, da na kolega ne pozabite, da ga ohranite v svojem spominu. On je bil in bo ostal pomemben član naše Evropske unije in odbora regije.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 se spomnimo na našega prijatelja in kolega Adamoviča, župana Gdanska. Številni smo prepričani, da je bil žrtev političnega umora. Mislim, da je to velik šok za vse. Še toliko bolj tragično pa je dejstvo, da se je ta umor zgodil na dobrodelnem dogodku na Polskem. cilj tega napada je bil ta, da se prepreči najšipkejšim, da bi dosegli več. Žrtev je deloval v okviru javnega prostora, boril se je proti sovražnemu govoru. Težko mi je govoriti o Pavlu Adamoviču v pretekliku, namreč Še nedavno smo ga srečali tu v Bruslju, pogovarjali smo se o načrtih za Gdansk, pogovarjali smo se o njegovem novem mandatu, ki se je ravno začel. Pavel je govoril pogosto o svojem ljubljenem mestu, imenoval ga je mesto svobode in solidarnosti. In to je bilo nekaj, kar ga je spremljalo skozi celotno življenje, od eh, malih nog, še posebej pa v zadnjih 20 letih, ko je bil župan Gdanska. Te besede je v mestu izrekel ne zgolj zato, ker se je v tem mestu rodilo gibanje Solidarnost. To je gibanje, ki je privedlo do propada enega najhujših političnih režimov in sistemov v zgodovini. Te besede je o mestu izrekel tudi zato, ker je na prebivalce Gdanska gledal kot na svobodne prebivalce, ne glede na to, katere veroizpovedi so, kakšno je njihovo mišljenje, kakšno je njihovo ozadje. Prebivalci Gdanska so solidarni, ljudje nikogar ne izključujejo iz družbe. Zahvaljujoč Pavlo je Gdansk danes resnično evropsko mesto. Vrednote, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, demokracija, svoboda in enakopravnost pomenijo veliko. V prisotnosti Aleksandra Jurkijeviča, namestnika župana, ki trenutno opravlja to funkcijo, lahko povem, da bodo te vrednote še naprej ostale žive in da jih bomo spoštovali do konca življenja. Kot eh, član odbora regije je bil Pavel Adamovič pogosto tisti, ki je branil pravice migrantov in manjšin. Bil je zelo aktiven tudi v okviru vzhodnega partnerstva. Veliko se je ukvarjal s temi vprašanji tudi v odboru regiji. Zauzemal se je za močno civilno družbo tudi na lokalni in regionalni ravni, še posebej v državah vzhodnega partnerstva. Pavlo, umor, umor osebe, ki je zadnja mesec eh, svojega življenja pogosto doživljal napade v javnih medijih in strani politikov vladajoče stranke, kaže na to, da je medijski in javni diskurs, ki smo mu priča na polskem vsakodnevnem življenju, diskurs, ki lahko prinese seboj tudi tragične posledice zato je naša dožnost, da se zoprstavimo to vrstnim dejanjem. Zelo vesel sem, da bomo jutri skupaj sprejeli resolucijo, ki se nanaša na boj proti sovražnemu govoru. Upam, da je to zgolj začetek dejavnosti na strani evropskih institucij, zato da bi prekinili s to vrstnimi obtožbami, zato da bi prepovedali takšen diskurs v vsakodnevnem življenju. Pavel, od tebe bi se rad danes poslovil v odboru regi. Naj še enkrat ponovim besede, ki si jih veliko krat slišal. Upam, da se v prihodnje še kdaj vidimo. Cher collègue. Dragi kolega, kolegice in kolegi, ne bomo pozabili na župana Gdanska, njegovo delo pa nam bo še naprej služilo v navdih. Jutri bomo zasedanje začeli z sprejetjem resolucije o boju proti sovražnemu govoru in kaznivim dejanjem iz sovraštva. Celoten odbor regiji je podprl ta predlog. S tem bomo tudi ostalim evropskim institucijam poslali zelo jasno sporočilo. Ob robu prihodnjega plenarnega zasedanja 10. aprila pa bomo organizirali tudi uradno slovesnost v naši stavbi in eh, avlo v petem eh, nadstropju odbora regiji bomo poimenovali po Pavlu Adamoviču poleg tega bomo namestili spominsko ploščo. Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta, je že izrazil interes za udeležbo na tej slovesnosti. Povabili bomo tudi bližnje Pavla in prebivalce iz Gdanska ter več polskih predstavnikov v evropskih institucijah. Seveda ste tudi vi vsi prisrčno vabljeni, da se udeležite te slovesnosti 10. aprila. Naj povem, da lahko podpišete tudi žalno knjigo, ki se trenutno nahaja na drugi strani vhoda v to dvorano. Drage kolegice in kolegi, zdaj pa nadaljujemo z delom. Seveda se moramo najprej zahvaliti komisarju Navračiču. Hvala lepa, da je bil z nami na tem prvem delu zasedanja. Hvala, da ste bili z nami v teh trenutkih, ko smo se poklonili kolegu. Gospod komisar, veliko veselje mi je, da vas lahko ponovno pozdravim v odboru regi. Mislim, da s tem jasno kažemo, da kot odbor posvečamo velik pomen tudi izobraževanju, kulturi, mladim in športu. Lani smo slavili Evropsko leto kulturne dediščine. Več kot 6 milijonov ljudi je sodelovalo na več kot 12 tisočih dogodkih v 37 državah. Lokalni, regionalni organi, pa tudi odbor regi smo bili vsi zelo aktivni. Izjemno veseli smo, da smo uspešno organizirali ogromno dogodkov v okviru Evropskega leta kulturne dediščine. Ob koncu decembra smo organizirali dogodek, na katerem smo podarili tudi regionalno razsežnost. Od samega začetka je naš odbor menil, da bi morali izobraževanje in kulturo opredeliti kot dva ključna stebra za to, da bi Evropa postala solidarna in dinamična. Maja smo imeli priložnost, da si izmenjamo mnenje o tem, kako okrepiti evropsko identiteto s pomočjo kulture. To vprašanje ostaja aktualno tik pred evropskimi volitvami in pred vrhom v Sibiju. Naš odbor ustraja na tem, da bi morali več vlagati v izobraževanje in kulturo, če se želimo soočiti z izzivi na začetku tega stoletja. Evropska komisija je že pokazala, da je predana tem vprašanjem. Imamo nov program Erasmus, ki je bolj ambiciozen kot prej. 30 milijard evrov je vreden proračun, torej dvakrat več sredstev je zdaj na voljo, zato da bo lahko v programu sodelovalo trikrat več udeležencev. Do leta 2025 želimo spostaviti Evropsko območje izobraževanje, to je politična prednostna naloga za Evropsko unijo. Ne želimo, da bi katerakoli meja omejevala raziskovalcev, študentov in drugih. Tudi mi ta cilj podpiramo v celoti. Naš odbor je absolutno prepričan v to, da potrebujemo tudi program Ustvarjalna Evropa. Ta je vključen tudi v naslednji večletni finančni okvir. Zelo pomembno je, da povišamo proračun za, na 2 milijardi evrov, tako bomo kulturo kot prečno temo lahko uporabili tudi pri drugih evropskih programih in politikah. Kulturna dediščina in kultura v celoti morata biti obravnavana kot strateški vir za Evropo. Zato je res bistvenega pomena, da spodbujamo mesta in regije, da oblikujemo ekosistem, ki spodbuja inovacije in ustvarjalnost, istočasno pa skrbijo za socialno kohezijo in igrajo pomembno gonilno silo za mlade. E, odbor regij je sprejel tudi pobudo Discover EU. Mladim v starosti pod 18 let dajemo možnost, da odkrivajo Evropo. Imamo tudi predlog v zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami in v zvezi z novo evropsko strategijo za mlade. Ustrajamo pa seveda tudi na tem znotraj našega odbora, da moramo oblikovati evropsko politiko za mlade, ki bo vključena v vse ostale evropske politike. Potrebujemo horizontalen pristop, ki bo spodbujal tudi medregionalno in čezmejno sodelovanje. Gospod komisar, dve mnenji smo pripravili o Erasmusu in InvestEU. V teh dveh mnenjih jasno kažemo, da smo lokalni in regionalni organi pripravljeni sodelovati pri oblikovanju evropskega območja izobraževanja. To pa je tudi skladno s ciljem, kot je bil predeljen v novi agendi za kulturo. Današnja razprava bo to nedvomno potrdila. O tem pa bomo glasovali jutri. Zdaj pa, gospod komisar, vam predajam besedo. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora, gospe in gospodje. Mm, vlagati v ljudi, predvsem v mlade, v ustvarjalnost, izobraževanje, v dobrobit, to je ključnega pomena za to, da zgradimo odporno Evropo prihodnosti. In zato sem tudi zelo vesel, da je Evropska uh, komisija pripravila predlog za naložbe v izobraževanje tudi v naslednjem obdobju po letu 2020. Gre predvsem za dva prihodna programa, eh, o katerih bomo danes tukaj razpravljali. Gre za ustvarjalno Evropo in Erasmus. Veselim se že naših izmenjav mnen in že kar takoj se vam zahvaljujem za vaše prispevke in podporo. Še posebej se zahvaljujem Adamu Koračevu in pa gospe Ulrike Hiller, ki sta se kot poročevalca ukvarjala s temi temami. Izobraževanje mora biti na vrhu politične agende Evropske unije. Evropski voditelji so zelo jasno povedali, da si želijo biti bolj ambiciozni na tem področju in sam sem se z veseljem odzval na ta dva predloga. Eh, ki sem ju pripravljal torej leta 2018. Eh, tukaj se bo zgodila sprememba v našem sodelovanju. Eh, želimo zagotoviti, da bomo čim bolje izkoristili kulturo in izobraževanje za spodbujanje socialne kohezije in za krepitev evropske identitete. Predloga za prihodno ustvarjalno Evropo in pa Erasmus, ki smo ju podali lani, Eh, gradita ravno na tej želji in ambicijah. Mi želimo, da bi Evropa eh, pobrala sadove tega dobrega izobraževanja, da se ustvari tudi izobraževalno območje do leta 2025. Za našo celino je to ključnega pomena, da bo na ta način ostala konkurenčna. In zato je pomembno, da med državami ustvarjamo tudi večjo enotnost, da povezujemo regije, skupnosti in ljudi. Naj eh, začnem najprej s programom Ustvarjalna Evropa. Eh, mi smo pripravljeni za eno tretjino povečati eh, proračun tega programa na 1,85 milijard evrov in želimo zagotoviti tudi politično podporo za delo na naših prioritetah, ki so zapisane v kulturni agendi, ki sem jo pripravil lansko leto. Eden od naših ključnih ciljev je, da bi ta program bil prožen. Potrebujemo boljše ravnovesje med socialnimi, gospodarskimi in mednarodnimi razsežnostmi kulture, treba pa izpustiti tudi dovolj prostora za ustvarjalnost in inovacije. Poleg tega želimo uvajati tudi novosti in to take novosti, ki lahko prinesejo spremembe. Predlagali smo nove formate, zato da se podpre kulturne strokovnjake in pa umetnike pri njihovem delu, potem tudi ciljno podporo omogočamo določenim sektorjem, kot je naprimer glasba. Nekatere od vas eh, ta področja skrbijo, kot sem lahko ugotovil, ampak rad bi vam zagotovil, da bomo imeli tudi horizontalne ukrepe eh, za vse kulturne in ustvarjalne sektorje. Pogajanja o proračunu pa so težavna. Bolj kot kdajkoli, kultura potrebuje zaveznike na evropski ravni. Vsi tisti, ki verjamemo v moč kulture, da spreminja naše regije in mesta na eh, bolje, eh, se moramo postaviti za to. In mislim, da je vaš odbor tudi ena taka ustanova. Zato vas prosim, da mi pomagate prepričati vlade Evropske unije, eh, da so naložbe v kulturo odlične naložbe to veliko prispeva tako v gospodarskem kot socialnem smislu. Ustvarjalna Evropa bo podprla naše delo tudi eh, na področju prioritet, ki so zapisane v kulturni agendi. Veselim me, da ste ta program tukaj eh, tako dobro pozdravili. Veselim se tudi vaših eh, političnih ciljev in pa ukrepov na tem področju želimo ohranjati naša prizadevanja za to, da se kulturna dediščina ohranja eh, tudi še po letu kulturne dediščine. Vi imate pomembno vlogo, ki jo lahko upravite pri tem. Naprimer, ko gre za regije in mesta, eh, lahko veliko naredite na področju kulturne dediščine. Zdaj pa naj spregovorim še o programu Erasmus. To je eden najuspešnejših programov, kar jih je Evropska unija kdajkoli zasnovala. Mislimo pa, da ga lahko še izboljšamo. In zato bomo v naslednjem finančnem obdobju po letu 2020 podvojili proračun na 30 milijard evrov. Na ta način bi lahko potrojili število udeležencev in ustvarili tudi več priložnosti za to, da v vseh sektorjih ljudje dobijo Erasmusovo izkušnjo in eh, da se to izkoristi tako na področju kulture, izobraževanja kot eh, športa. Vendar pa gre eh, več kot za številke. Želimo doseči tudi ljudi, ki se sicer ne udeležujejo projektov financiranih strani EU. To so naprimer ljudje v bolj oddaljenih regijah, ljudje na podeželju. Imamo tudi pobudo odkrite EU, Discover EU. To bomo tudi vključili v program Erasmus to mladim omogoča enostaven način, da eh, odkrivajo evropsko kulturno dediščino, da se pogovarjajo z drugimi, navezujejo stike in da odkrijejo, zakaj v Evropi pravzaprav gre. Mi želimo to pobudo spodbujati in zato smo tudi predlagali proračun 700 milijonov evrov za naslednjih sedem let. To nam bo omogočilo, da bomo 1,5 milijonom ljudi dali možnost, da odkrijejo Evropo um, iz prve roke in da dobijo novo izkušnjo. Regije, mesta in lokalni organi lahko tukaj odigrajo pomembno vlogo uh, in nam pomagajo, da to pobudo Discover EU um, razvijajo še naprej. Pa še en pomemben dejavnik bi rad omenil, ki bo tudi prispeval k okrepitvi kulture z vidika proračuna. V naš predlog smo dali vse uh, elemente za to, da bi uh, Eh, zagotovili dovolj financiranja eh, za Erasmus eh, in pa Creative Europe. In sicer um, tudi iz drugih virov, sinergije so pomembne, ko gre za uspešne projekte. In uspešni projekti morajo postati zdaj standardna praksa v državah članicah. Na ta način bomo Erasmus naredili tudi bolj dostopen, lahko bi zagotovili uh, različna usposabljanja in pa udeležbo mladim, ki so iz eh, različnih eh, težkih, ki izhajajo iz težkih okoliščin. Mm, potem eh, denar se zagotavlja tudi iz strukturnih skladov. Regije imajo tukaj zelo pomembno vlogo spodbujal bi vas, da uporabite določena sredstva tudi zato, da se s tem dopolnijo programi, kot so Erasmus in ustvarjalna Evropa. V manj kot štirih mesecih bodo državljani eh, spet odšli na volišča in se odločali o prihodnji usmeritvi Evropske unije in prihodnosti Evrope za se in za svoje otroke. In mislim, da je to priložnost, tako da Eh, moramo vsi spodbujati ljudi, predvsem mlade, da se udeležijo evropskih volitev. Mi lahko povemo, kako si mi predstavljamo to prihodnost. Investirati je treba v mlade, v kulturo, eh, v odpornost in povezave. Želimo ustvariti močne skupnosti, ki eh, izhajajo iz skupnih vrednot, kot sta solidarnost in spoštovanje. To lahko naredimo samo tako, da sodelujemo. Mm, Veseli me, da ste pripravljeni vi sodelovati z nami, da ste pripravljeni delati na tem in veselim se tudi že naše, naših skupnih prizadevanj na tem področju. Hvala. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Hvala, gospod komisar, hvala za to sporočilo. Dali ste nekaj elementov za našo razpravo. Najprej se bodo oglasili eh, predstavniki petih političnih skupin in pa podpredsedniki potem eh, oba poročevalca, eh, potem pa tudi eh, stažisti, ki so organizirali konferenco o enakosti med moškimi in ženskami v Evropski uniji. Nasim, našim stažistom čestitam za to organizacijo. Potem se boste lahko tudi posamezniki javljali k besedi, ampak moram vas spomniti, da boste dobili besedo samo za eno minuto skušali pa se bomo pri tem držati časa, ki smo ga eh, namenili za to točko. Lepo vas prosim, eh, veliko lažje je, če se sami držite časa za govor, za vse bo tako prijetnejše, sicer pa vam bom moral eh, besedo vzeti in jo dati še drugim članom. No, jaz sem povedal, kar sem moral povedati. Eh, zdaj pa besedo dobi gospod Bogolin. Stimate domnule komisar, eh, stimat skoleč, jeste bi nešti jutke odate... Dragi kolegi, kot vsi vemo, eh, je v Evropi narasla brezposelnost po gospodarski krizi. Veliko je bilo tudi pobud, veliko programov, ki so spodbojali socialno vključenost in pa ekonomsko vključenost mladih. Vendar pa je brezposelnost med mladimi še vedno eh, zelo visoka v številnih evropskih državah. Zato eh, moramo izvajati uspešne programe še naprej, tako kot naprimer Erasmus. Želimo vam čestitati za rezultat, ki ste ga dosegli, namreč da bo proračun za ta program podvojen. Zdaj pa bom govoril v madžarščini, v svojem maternem jeziku. Gospod komisar, eh, poučevanje mladih in pa vlaganje v izobraževanje, to mora postati vzdržno. Pogledati je treba, kakšni so eh, naši cili, treba je proučiti tudi ekonomsko in socialno situacijo teh mladih. In eh, zato to eh, zelo pozdravljamo programe, kot je Erasmus. Mislim, da eh, je bilo tukaj eh, zagotovljenih veliko inovativnih rešitev. Treba pa je pogledati na Evropo kot celoto. Brezposelnost med mladimi je še posebej pereča v osrednji Evropi. Prek tega programa bomo dobili tudi podporo, različne strategije in pomoč, ki bodo mladim zagotovile, da bodo lahko izkoristili priložnosti. Um, predvsem je pomembno, da izkoristijo te priložnosti v domačih državah. Poleg tega uh, menimo tudi, da je digitalno izobraževanje v okviru teh programov zelo pomembno. Zato je to treba razvijati še naprej, imeti izmenjavo izkušenj, imeti tudi različna srečanja, kjer uh, se ljudje uh, dobijo, izmenjajo izkušnje. Treba pa je uporabiti tudi proračunsko podporo, ves denar, ki je na voljo za to, da se pomaga šolam in da se. Eh, zagotovijo digitalna urodja za vse izobraževalne ustanove. Treba je pa pomagati tudi eh, regijam in eh, mestom, ki nimajo toliko možnosti in ki zaostajajo na tem področju. Potem novi sektori, nova delovna mesta, to je zelo pomembno. Moramo se osredotočiti na um, uh, ta področja in zato se mi zdi uh, izobraževanje tako zelo pomembno. Uh, Veliko je še vrzeli, ki jih moramo zapolniti. V tem pogledu lahko lokalni in regionalni organi odigrajo pomembno vlogo. Mislim, da jih moramo mi pri tem podpreti. To je ključnega pomena, zato ker govorimo o Evropski uniji in o eh, naši pomembni vlogi, ki jo lahko odigramo pri tem. Program Erasmus. Mislim, da nam ta program lahko tudi pomaga, ko gre za dobre izmenjave in izkušnje. Zavedati se je treba razlik med regijami in občinami, treba je te razlike preseči in to upoštevati tudi pri sprejemanju odločitev. Potem spletno izobraževanje, mislim, da je to dobro orodje, tudi k temu lahko prispevamo, eh, naprimer za oddaljene regije, eh, za oddaljena območja, eh, je to dobra možnost, da se pridobi dodatna izobrazba. Potem pri Erasmusu gre tudi za timsko delo, um, sektorsko timsko delo, to bi bilo treba podpirati potem izmenjave, kot sem rekel. Pomembno pa je seveda uh, mlade tudi uh, povezati in to je tudi način, kako se lahko povežejo naše regije. Zato mi podpiramo uh, mnenja na tem področju in se zahvaljujemo tudi komisarju. Gospa Ulrike Hiller. Spoštovani gospod komisar, eh, spoštovane dame in gospodje, v veliko veselje mi je, da lahko tudi sama na kratko podam mnenje v imenu naše politične skupine. Najprej bi se vam res rada zahvalila, da danes razpravljamo o športu, kulturi in o izobraževanju mladih in da temu posvečamo posebno pozornost. To je zelo pomembno. Mladi so naša prihodnost in zato je smiselno, da v spredje postavimo mlade in izobraževanje. Sama sem bila in tudi avtorica mnenja glede Erasmusa, o katerem bomo k malu glasovali. In uh, v tem mnenju izpostavljam, da program zagotavlja, da številni iz prve roke izkusijo Evropsko unijo. Povdarjam tudi, da je ta program imel pozitiven vpliv na oblikovanje izobraževalne politike, tako da je to zgodba o uspehu za vse nas. Vaše poročilo, gospod komisar, glede uspešnosti izvajanja v letu 2017 kaže ne samo, da se je tega mm, projekta udeležilo več ljudi kot prej, 800 tisoč, temveč tudi, da je število projektov, ki jih podpirate, prav tako večje pomembno se nam zdi tudi, da bi program Erasmus Plus tudi po letu 2021 še naprej izvajali vsaj tako uspešno kot do sedaj, torej da se pripravi naslednji program. Dobro je tudi, da je komisija predlagala podvojitev sredstev, tako da bomo lahko zaobjeli vse učeče se. Uh, torej od otrok do starejših. Tako bomo vsemu Evropi dali priložnost, eh, da se seznanijo z Evrop prednostmi Evropske unije iz prve roke. Tu gre torej za učence, za študente, za udeležence izobraževanja v tretjem življenjskem obdobju in eh, tudi za prostovoljske izmenjave. Komisija je prav tako predlagala potrojitev udeležencev v sedmih letih, torej na 12 milijonov. In v tem kontekstu je pomemben predpogoj za to poenostavitev postopkov za prijavljanje. Že več let eh, slišimo, kot smo slišali tudi v razpravah v Bremnu in v Bruslju, tu, da udeleženci izpostavljajo, da so postopki veliko preveč zapleteni in odvračajo marsikoga od tega, da bi se udeležil v projektu. To velja predvsem za mala male organizacije. Zato bi bilo zelo pomembno, da predvidimo poenostavitev in da tudi okrepimo možnosti svetovanja na lo lokalni ravni. Trenutno so predvidene samo nacionalne agencije in pomembno bi bilo, da tudi na lokalni ravni na terenu zagotovimo podporo v primeru konfliktov ali pa vprašanj. Tako da to sicer ni argument proti nacionalnim agencijam, ampak eh, samo spodbuda k temu, da bi morali zadeve še tesneje povezati. Glede pobud, ki jih je predstavila komisija. Pozdravljam to, da bi to odprli tudi za tiste, ki imajo nekoliko manj priložnosti, manj možnosti sodelovati. Tudi za njih je pomembno, da lahko izkusijo Evropo, da lahko potujejo in sodelujejo pri takšnem programu. Pomembno je, da ne pozabimo tudi na mlade, ki se udeležujejo prostovoljsko ženska ali pa se ukvarjajo z ljubiteljskim športom. Tu sicer um, ni treba, da bi predvideli širšo udeležbo. Deset držav za enkrat se udeležuje skupnih športnih dejavnosti. To pa bi lahko še nekoliko bolj zamejili, zato da bi lahko podprli več uh, manjših uh, lokalnih športnih pobudc. Poleg tega bi izpostavila še dvoje. Na dveh mestih sem šla nekoliko dlje od tistega, kar je predlagala komisija. In eh, eno izmed teh področjih je m, mm, področje m, mm, usposabljanja. Tudi sama sem a, eh, se usposabljala ob a, eh, delu, ob a, študiju, ampak. Ich bin interveniert, weil ich, weil ich Prekinil sem zaradi tega, ker sem vam je iztekel čas za govor. Prosim, da se držite časa za govor, govorniki. Prav, potem pa bom eh, povedala samo še nekaj o mnenju. Naj sklenem. Eh, treba je upoštevati mm, vajence in v okviru Discover EU je treba razmisliti tudi o možnosti za fin zasebno financiranje. Najlepša hvala. Hvala, besedo zdaj dobi gospod Omzak Juk. Stimate domnule comisar, un studiu recent a descris patrimoniul cultural ca pe un at- Dragi comisar, nedavna študija opisuje kulturno dediščino kot eh, zelo pomembno eh, in kot pomemben zaklad našega stoletja zato ker se na ta način lahko izboljšajo življenski standardi. Sam eh, sem že 15 let župan v mestu v Romuniji, ki ima 50 tisoč prebivalcev. Eh, Leta 2000 so začeli pri nas zapirati rudnike in brezposelnost je dosegla celo 70 odstotkov. V 15 letih pa smo potem uspeli postati turistična destinacija evropskega pomena. In zdaj celo turistične agencije na japonskem eh, naše mesto uvrščajo med 30 eh, najpomembnejših eh, evropskih destinacij naša kulturna dediščina ter kohezijski skladi in pa možnosti financiranja ter dva UNESCO-va spomenika pri nas so bili glavni dejavniki za ta uspeh. Naše mesto se je v tem času dobro razvilo in zato res cenim dejstvo, da ko govorimo o Erasmus, komisija želi podvojiti proračun za ta program in tudi za pobudo Discover EU. Samo eh, z zagotavljanjem kulture za naše mlade, spodbujanjem kulture in izobraževanja bomo lahko zagotovili to, da bomo še naprej združeni v raznolikosti. Vi ste bili, ste, ste bili tisti, ki ste na začetku svojega mandata rekli, Govornika so prekinili. Eh, no, kot sem rekel, vem, da eh, imajo države članice ekskluzivno pristojnost, ko gre za kulturo. Ampak na začetku svojega mandata, gospod komisar, ste rekli, da eh, lahko uporabimo tudi ne zakonodajne instrumente Evropske unije. E, tudi ti so lahko učinkoviti in močni. In zdaj, ko se je končalo leto Evropske kulturne dediščine, lahko vidimo e, v delovnem programu komisije, da e, besede kultura sploh ni več v tem delovnem dokumentu in zato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 konzervativcev in reformistov um, govorim in uh, lepo vas pozdravljam na tule v odboru regi, gospod uh, komisar. Govorite o programu za mlade, za izobraževanje in uh, z, v veliko veselje mi je, da slišim veliko navdušenja nad novimi tehnologijami in uh, tudi, da je veliko zanimanja med mladimi za Erasmus bi pa vam zastavil vprašanje. Delta Varsovija, vas to nekaj spomni? Mislim, da niste seznanjeni s tema dvema imenoma oziroma s tem imenom. Robert Lewandowski je začel svojo kariero v tem nogometnem moštvu, sedaj pa je svetovno znan nogometaš. In kot veste, je ogromno tovrstnih uh, športnih ekip uh, in številni športniki. Mladi športniki v njih začnejo svoje karijere. Gre za majhne športne klube v malih krajih, ampak ti klubi dajo možnost, da se mladi sestajajo, da mm, se seznanijo z pomembnimi vrednotami, ki jih pripravijo na poznejše življenje. Tako da tudi to je del naše kulturne dediščine. V mestu, v katerem sem bil jaz rojen, v Ripinu, ima naš športni center eh, kar stoletno tradicijo. Zelo dolgo že. Obstajam. Tako da v prihodnji finančni perspektivi bi vas, komisar, eh, prosil, da namenite denar eh, za trenerje, uh, rad bi, da zagotovite to vrsta sredstva, ne samo za mlade, ki se udejstvujejo športnih aktivnosti, ki trenirajo, ampak da se namenijo sredstva tudi za športno infrastrukturo. Na Polskem smo storili veliko, ogromno projektov smo izvedli, ampak v zadnji finančni perspektivi opažamo, da ste to obravnavali na neustrezen um, način. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Ford. Najlepša hvala. Izobraževanje zahteva celovist pristop od samega rojstva naprej. Gre za formalno učenje in neformalno učenje, ki se začne v krogu družine in na to nadaljuje prek institucij. Ne smemo pa pozabiti, da pri izobraževanju ne gre samo za šole in univerze in druge institucije. Veliko je ovir pri dostopanju do izobraževanja, recimo, ko gre za zagotavljanje zdravja in tako naprej. To sem izpostavila tudi v svojem mnenju. V svojem mnenju sem izpostavila tudi posebne potrebe in digitalne možnosti, ki jih lahko uporabimo pri izobraževanju na formalni in neformalni ravni izobraževanje, usposabljanje in šport so področja, ki naj bi zagotovila enake možnosti za vse, za kar pa je treba predvideti ustrezne naložbe in v infrastrukturo in zmogljivosti. Prav tako je treba razmisliti o programih, ki bodo krepili samo zavest in odpornost deklic in žensk. To bi morali vključevati v celotno področje izobraževanja. Prav tako je treba razmišljati o pozitivnih um, zgledih, naprimer prek sodelovanja z podjetji. Prav tako bi morali spremeniti zgodbo, ki jo razširjajo mediji glede tega, kaj deklice so in kaj lahko postanejo. To zahteva tudi sodelovanje z vladami in tudi z zasebnim sektorjem. Prav tako je treba zagotoviti več dostopa do raziskav in eh, do dobrih praks, tako da lahko ugotovimo, kaj v drugih državah dobro deluje. V naših državah, v naših skupnostih namreč že potekajo dobri projekti. Prav tako je treba razpravljati o tem, kaj lahko storimo na podlagi obstoječih sredstev, razmišljati pa je treba tudi o področjih, ki bi potrebovala dodatno financiranje. No, Marko Markula, naš prvi podpredsednik, zdaj dobi besedo. Najlepša hvala, predsednik. Gospod komisar Navračič, podali ste zelo močan nagovor in sam bi nekoliko spremenil vašo izjavo. Gre za krepitev evropskih vrednot pri mladih in za vlaganje v prihodnost. In uh, do sedaj so izkušnje izkušnje pokazale, da so mladi, tisti, ki so mlajši od 30 let, najbolj navdušeni nad Evropsko unijo in jo najbolj podpirajo. In zaradi tega bi morali načrtovati prihodnost Evrope skupaj z njimi. Graditi bi morali na njih. Sam sem se zelo zanimal za Erasmus. Zavedam se, kako zelo veliko ste storili na evropski ravni glede vseživljenskega učenja in digitalizacije. Vem, da so to zelo pomembni koraki naprej, ki nam bodo pomagali oblikovati našo prihodnost. Mi najlepša hvala za to, kar se je zgodilo tudi pred dvema letoma in pol v sodelovanju z vašim kabinetom in um, mojim uradom, ko smo skupaj pripravili dokument, ki je bil dolg skoraj da deset strani glede tega, kako organizirati sodelovanje med našo komisijo sede. Naša komisija je zelo trdo delala na tem in si prizadevala za napredek in sedaj vidimo rezultate. Velik del vašega portfelja je sedaj operativno že v izvajanju na lokalni in regionalni ravni. Tako da najlepša hvala, da ste dali vsem priložnost za vse življensko učenje, kot ste izpostavili. To je tesno povezano z digitalizacijo in z veščinami STEM, ko gre za znanost, matematiko in inženirstvo. Sedaj bi radi v to vključili tudi umetnost in podjetništvo, tako da nova kratica je STEAM, STEAM. To je multidisciplinarni pristop do izobraževanja, ki ga močno podpiram. Univerza v Budimpešti, Univerza za ekonomijo in tehnologijo je zelo inovativna in eh, obiskali ste tudi mojo univerzo v Espoju na Finskem in takrat smo razpravljali o številnih skupnih dejavnostih, ki jih lahko delimo skupaj s preostankom Evrope. In to je tista Evropa, na podlagi katere lahko gradimo. Gre za partnerstva, kot ste podarili, gre za pametno specializacijo, za skupne raziskovalne centre. Danes ste odprli tudi razstavo tule v parlamentu, glede znanosti v parlamentu. In tudi sam bom jutri. Um, predstavil to, kaj lahko znanost eh, stori za prihodnost. In še veliko dela je treba upraviti. Najlepša hvala. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Janus Karačun. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, spoštovani komisar. Spoštovani kolegi in kolegice, komisarju bi se rad zahvalil, da nas je obiskal veliko čast nas je, da ste z nami. Hvala za to priložnost, da izmenjamo mnenja. Zadnjih šest mesecev je bilo zelo zanimivih za me na področju kulture. Imel sem tudi občutek, da nosim določeno breme odgovornosti. Tu gre za odgovornost Evropske unije glede oblikovanja politik. Preučevali smo, kaj smo storili v zadnjih desetih, petnajstih letih. In ko sem sama analiziral do zadeve, sem preučeval tudi sodelovanje s svetom, parlamentom in komisijo. Sestav, pri svojem delu sem se sestal tudi s predstavniki avstrijskega predsedstva. In pristopi in dokumenti so bili različni. Komisija je maja podala svoje sporočilo, v drugem delu. V drugi polovici maja ste na to delali na Evropski kulturni dediščini in v tem kontekstu je bilo veliko dogodkov. Uh, potem pa smo razmišljali o prihodnih dejavnostih. Evropski parlament in odbor regij sta tudi začela z delom na tem področju in potekalo je več zanimivih izmenjav z drugimi institucijami. In potem je začelo predsedovati avstrijsko predsedstvo. In do decembra so se borili s časom za to, da bi organizirali vse potrebne dogodke, za to, da bi sprejeli skupni pristop glede. Mm, tega predloga glede oblikovanja eh, skupne izobraževalne politike v prihodnje. Torej, glede podrobnih elementov, v našem mnenju smo dejali, da je treba upoštevati obdobje od 2020 do 2027. Radi bi, da se poveča proračun za kulturo. To je zelo pomembno. Če želimo namreč ohraniti ta elanta zagon, če želimo izpolniti ambiciozne cilje, je zato treba predvideti um, dovolj sredstev. To je predpogoj sine qua non. In vesel sem, da je komisija sprejela tudi program Ustvarjalna Evropa In um, dobro je, da govorite o kulturi kot o političnem področju, ki ga je treba še razširiti v evropskem kontekstu. Poleg tega bi opozoril, da je danes kultura um, zelo pomemben del um, naših lokalnih dejavnosti, je zelo pomembna za naše občine in lokalne skupnosti, tako da je treba to poštevati. Prav tako je treba razmisliti o ukrepih, ki smo jih sprejeli oktobra lani. Tu gre za, predvsem za vprašanje evropske ga leta kulturne dediščine. To je zelo pomembno. In na današnjem plenarnem zasedanju smo uložili več predlogov sprememb, ki jih bomo obravnavali. Tudi sam sem pripravil več predlogov in vesel sem, da je komisar Navrčič o teh zadevah spregovoril tudi na Dunaju. A, a... Hvala lepa. Gospa Sarijo, predstavnika naših stažistov. And dear commissioner gospod predsednik, gospod komisar. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da vas naslovimo danes. Če se ozrete po dvorani, boste videli, da so ženske jasna manjšina v tej dvorani v tem političnem telesu in to je del širšega vprašanja. Ženske so še vedno premalo zastopane na vseh ravneh političnega odločanja, vključno z lokalno in regionalno ravnjo. In zato se zastavlja ključno vprašanje. Če naše vlade ne odražajo naše družbe kot celote, kako lahko pričakujemo, da bom, se bomo z našimi politikami res odzivali na težave vseh državljanov. Zato smo pripravili konferenco, leto za njo, kako opolnomočiti regije, mesta in ženske. Več kot 300 spletnih eh, udeležencev je spremljalo ta dogodek, udeležilo se je dogodka več kot 220 pomembnih gostov in eh, rezultate te konference lahko najdete v izročkih, ki smo jih razdelili danes. Povzetek naših razprav je dvojen. Najprej, ne podcenjujte vloge, ki jo vi kot lokalni politiki lahko doigrate pri vprašanjih zagotavljanja enakosti med eh, spoloma. Tu gre za ukrepe glede prilagoditve javnega prometa, preprečevanje seksističnih oglasov in eh, programe za spodbojanje enakopravnosti žensk. Tako bomo zadovoljni zagotovili večjo enakopravnost. Vse to lahko upoštevate pri oblikovanju lokalnih in regionalnih politik. Lahko jih presojate z vidika vpliva na ženske. Prav tako pa lahko zagotovite, da so ženske vključene v vse faze oblikovanja javnih politik, tako da bodo storitve oblikovane tako, da služijo vsem, tako moškim kot ženskam. In po drugi strani, zelo pomembno je, da tudi odbor regiji sam deluje kot zgled. V zadnjem mnenju smo pozvali Evropsko unijo k temu, da bi bila Evropska unija zavezana k zagotavljanju prave enakopravnosti med moškimi in ženskami. In tudi vas bi rada pozvala k temu, med drugim, da bi izboljšali enakopravnost zastopanja med moškimi in ženskami. Tako da odbor regiji pozivamo, da bi pozvali države članice, da imenujejo več žensk predstavnic. Tudi več eh, poročevalk bi morali imenovati za mnenja. Prav tako bi odbor moral zagotoviti večjo uravnoteženost med spoloma v vodilnih telesih, vključno s predsedstvom. To so ključni koraki, če želimo zagotoviti, da bo uh, Evropska unija bolj enakopravna in bolj enakopravna Evropa je boljša Evropa za vse nas. Najlepša hvala za pozornost. Merci Najlepša hvala. 15 je še prijavljenih k besedi, zdaj sem se z nam zaključil. Še enkrat pa bi vas res pozval, da se strogo držite dodeljenega časa za govor, eno minuto. Najprej besedo dobi kolega Cámara Wes, colegica. Muchísimas gracias, presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu za upravljeno delo. Zdaj bomo lahko v naslednjem proračunskem obdobju povečali sredstva za programe na področju izobraževanja. Nedvomno je to zelo pomembno vprašanje z vidika evropske prihodnosti. Ti programi in udeležba mladih v programih so tisto, kar spodbuja večjo pripadnost Evropski uniji. Program Erasmus Plus ima zelo pomembno funkcijo na področju vključevanja. Želimo razširiti možnost za udeležbo tudi invalidnim osebam v teh programih. Zakaj? Zato, ker smo gotovili, da invalidne osebe ne sodelujo tako pogosto v teh programih, pogosto opustijo sodelovanje zaradi težav z mobilnostjo. Se pravi, program je treba prilagoditi tudi njim, zagotoviti je treba dodatna finančna sredstva za te posameznike, poleg tega pa je treba zagotoviti dodatne informacije, predvsem pa je treba spremeniti organizacijo, da bodo to tudi invalidne osebe lahko sodelovali v programu Erasmus. No, Hvala lepa, kolega Obrsnel. Poštovani gospodine povjerenik. Gospod komisar, kot župan mesta Reka, ki bo prihodnje leto Evropska prestolnica kulture, še kako dobro vem, kako pomembna je kultura. Kultura in izobraževanje sta dve orožji, ki jo imamo na voljo za to, da se borimo proti vse večjemu populizmu in ksenofobiji. Nažalost sta oba pojava prisotna tudi v Evropi. Kultura je tista, ki bi morala prispevati k širjenju in k oblikovanju seveda evropske identitete. Zagotavljati moramo svobodo, svobodo mišljenja, v prvi vrsti tudi svobodo kulturne raznolikosti. Zato je izjemno pomembno, da smo povečali sredstva tako za ustvarjalno Evropo, kot tudi za program Erasmus. Vendar ne smemo pozabiti niti na kohezijske sklade, namreč iz teh skladov je veliko sredstev bilo namenjenih eh, obnovi kulturne dediščine. To vse skupaj pa je tisto, kar oblikuje Evropsko unijo in tudi spodbuja evropsko raznolikost. Hvala lepa. Ana Mađar. Thank you. Eh, tisztelt biztos úr, mi itt mindannyian. Najlepša hvala. Vsi v Evropi imamo kulturno dediščino in eh, prednike, Kulturna dediščina Evrope je zelo raznolika in zelo dobro je, da smo ozaveščeni o njej. Spregovorila bi o manjšinskih eh, kulturah. Manjšine imajo svojo kulturo in eh, to obogati našo skupno kulturo. In uh, kako je z državljansko pobudo, ki je bila naslovljena na parlament in na komisijo, ki je ciljala na to, da bi zaščitili manjšinske kulture? Več kot en milijon državljanov mislim, da je podpisalo to pobudo. Do sedaj pa mislim, da se je nekaj veliko zgodilo, vsaj kolikor vem. Če želite izvesti takšno m, mm, pobudo, je treba dobiti dovolj podpisov. Kaj bo v prihodnje glede tega? Poštovani po kolega Flego. Je poz Gospod komisar, lep pozdrav, hvala lepa, da ste danes z nami. Pomembno je, da ste tu, ker se pogovarjamo o zelo pomembni tematiki in sicer o prihodnosti evropskih programov na področju izobraževanja, kulture, mladih in športov. Je pa res, da se moramo vsakeč ob začetku razprave vprašati, kam želimo priti, kakšen je naš cilj. Naš cilj, evropski cilj, pa tudi cilj evropskih držav je ta, da se oblikuje enotna Evropa, pametna Evropa, Evropa pametnih državljanov. Če to drži, potem moramo seveda najprej preveriti, kakšna je pot, ki vodi do tega cilja. Ravno zaradi tega se mi zdi, da je izjemno pomembno, da se o tem pogovarjamo, da se pogovarjamo o tem, da je treba povečati sredstva za izobraževanje, za raziskave, za razvoj. Moramo se osredotočiti na zagonska podjetja, digitalno tehnologijo in seveda čim bolj spodbujati to, da se kulturo približa mladim. Povezati je treba kulturo in digitalno dobo. Če bomo delali v tej smeri, bomo nedvomno uspeli, v to sem prepričan. Hvala lepa. Kolega McCarthy. Uh, dear Commissioner, um, many thanks and sincerely for your, for your hard work. Um. Najlepša hvala. Gospod komisar, najlepša hvala za trdo delo, ki ste, ga, ste ga opravili in eh, hvala za spodbojne sodelovanja med komisijo in eh, lokalnimi oblastmi. Treba je zagotoviti tudi več izmenjav na področju izobraževanja. Nekaj dobrih primerov praks že imamo. Komisija je naprimer oblikovala skupne raziskovalne odbore in predvideli ste tudi eh, različne konference, ki pa bi morali upoštevati tudi sodelovanje z občinami. In hvala za pobudo ustvarjalno Evropa. Komisija bi morala odigrati tudi vrečo vlogo pri evropskih prestolnicah kulture morali bi okrepiti vlogo interrega, kajti tule slišimo veliko klicev na pomoč. In kot poročajalec za Evropsko agendo pozdravljam novo partnerstvo za kulturo, ki bo odigrala pomembno vlogo pri odzivanju na potrebe občini in regiji na področju kulturnega razvoja. Gospod Eichtinger. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala komisarju za osredotočanje na evropsko kulturo. To je zelo pomembno za mlade. Evropski predsednik Jean-Claude Juncker je nekdaj eh, izpostavil, da je Evropski mladinski orkester najpomembnejši ambasador za Evropsko unijo in to je kulturni ambasador že odkar je soglasno marca. 1976 Evropski parlament eh, podprl to pobudo in 19, leta 1969 je na to podprla tudi komisija. Tako da To je zelo pomembna pobuda. V zadnjih desetih letih je ta orkester eh, si pridobil eh, ugled elitne institucije in je tudi orkester, ki ga izberemo na številnih dogodkih. Eh, na evropski ravni. To je tudi izvrstna priložnost za nadaljne izobraževanje eh, glasbenikov iz celotne Evropske unije. In ta orkester prejema tudi sredstva iz evropskega proračuna. In vesel sem, da je komisija skupaj eh, z gospodom Navračičem predlagala, da se ta mm, orkester podpira še naprej, kajti to je biser evropske kulture. Bok. Hvala lepa, kolega Bok. Te, domnule komisar. Najlepša hvala gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Če bi začel znova, bi začel s kulturo. To je citat Žana Moneja, ki ga je podal um, ob koncu svojega življenja. Žan Mojne je ustanovitelj Evropske unije in uh, vedel je, kako zelo pomembna je kultura za oblikovanje Evropske unije. Tako da tu gre za pristop od spodaj na vzgor, ne od zgoraj na vzdolj. Tako da, naj podam nekaj komentarjev. Programi na področju kulture so zelo pomembni, so vodilni in um, sam sem predlagal, da se zagotovi dovolj sredstev za tista mesta, ki so prejela um, naziv uh, najbolj potencijal, mest z največjim potencijalom. Prav tako pa moramo predvideti dovolj financiranja na ravni Evropske unije za m, mm, pobudo kre, ustvarjalna Evropa in sredstva je treba povečati za 50 do 60 odstotkov. Spregovoriti pa bi morali tudi o evropskih umetnikih, o skladu za umetnike. Eh, François de Costa. Hvala lepa, kolega de Costa. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Prihajam iz regije, kjer smo se odločili, da bomo za 50 odstotkov povečali proračun za kulturo. Regija od France je mejna regija in sam sem predstavnik za vse akterje na področju kulture, ki obžalujejo, da trenutna generacija programa Interreg zmanjšuje možnosti za akterje z področja kulture, da še naprej izvajajo programe, ki so jih začeli izvajati skupaj s sosednjimi regijami na drugi strani meje. Zato bi vas prosil, da vsi ukrepi, ki se trenutno izvajo na področju teritorijalnega sodelovanja, dopustijo akterjem z področja kulture, da presežejo meje in da skupaj vzpostavijo tisto, kar ste si tudi sami srčno zaželeli in sicer, da bi Evropska unija postala območje kulture in ustvarjalnosti. Hvala lepa. Kolega Karjanis.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 Ampak za sodelovanje v tem programu potrebujemo tudi dovolj infrastrukture, torej za kulturne in za športne dejavnosti. Tako da me zanima, kako boste financirali naprimer športne dvorane ali pa umetniške prostore, koncertne dvorane ali pa knjižnice. Zanima me, kako bi lahko predvideli sofinanciranje za vse to, zato da bi bila Evropa bolj ustvarjalna. Hvala. Hvala lepa. Kolega Klinka je naslednji. Ki ne pala. Očitno ga ni v dvorani, tako da prehajamo na kolega Džerja Voka. Ähm, Gospod komisar, Berlin je v lanskem letu veliko prispeval k Evropskemu mestu kulturne deščine in ta impuls äh, za spodbujanje ozaveščanja o evropski kulturi bi morali ohraniti. Ampak äh, kulturo ne bi smeli več obravnavati več samo kot. Uh, surovine. In uh, mislim, da je to zelo pomembno, ko razpravljamo o kulturi. Kultura je zelo pomembna v kontekstu gospodarstva, ampak ne smemo je upora, eh, obravnavati samo eh, z vidika njene koristnosti. Kultura zagotavlja imidž za Evropsko unijo, obenem pa je tudi možnost za razprave o tematikah, ki so zelo aktualne v trenutnem času. Obenem eh, omogoča dostop do vsebin uh, vsem ljudem na zelo enostaven način. To pa bi lahko še spodbujali prek mrež, naprimer gledaliških mrež eh, in podobnega. Mislim, da je to tudi priložnost za odpiranje dodatnih kulturnih prostorov. Hvala. Hvala lepa. Kolega Spiridon je naslednji. Kjer je projedre, kjer je pitrope? Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Najprej bi rad povedal, da moramo spodbujati ukrepe z področja vseživljenjskega učenja in prekvalifikacij, zato da bodo naše regije ostale konkurenčne tudi v okviru četrte industrijske revolucije, ki se trenutno dogaja. Bi pa rad povedal tudi to, da se soočamo s potencialno hudo socialno krizo, namreč stare oblike dela izginjajo. Mlade bi morali torej na novo usposobiti, da bi pridobili nove veščine in znanja. Samo na tak način bomo uspeli zmanjšati stopnjo brezposelnosti. V moji državi, v Grči, je brezposelnost mladih nekje 40 odstotna, evropsko poprečje pa je približno 20 odstotkov. Rad bi povedal tudi to, da bi morali financirati inovativne programe na področju izobraževanja kulture mladih in športa, kajti edino na tak način bomo lahko pomagali vsem kategorijam prebivalcev. Vemo tudi, da se prebivalstvo stara, da število rojstev upada. Bi pa rad izpostavil še eno pomembno vprašanje. Predsednik ga prekinja. Čas za govor se vam je iztekel, zato prosim, da zaključite. Jozef Perin je naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi komisar dragi Tibor. Moje vprašanje je že zastavila cenjena kolegica Ana Magjar. Tudi mene zanima, kaj bo z manjšinami. Ali obstaja možnost, da se v Evropski uniji sprejme pravno zavzujoč zakonodajni akt za zaščito manjšin? Zanima me, kako ste vi, kako je vaše zdravje, kakšne so vaši načrti za prihodnost. Pet let ste že na mestu komisarja. Zanima me, ali je to obdobje petih let kakorkoli spremenilo vaš pristop oziroma vaš pogled na Evropsko unijo. In še kolega Vanden Brande kot zadnji. Dragi komisar, hvala lepa za vas trud hvala za to, da se trudite, da bi izboljšali kulturo in izobraževanje. To je zelo pomembno z vidika zagotavljanja večjega blagostanja v Evropski uniji. Bi pa imel en predlog. V svojem poročilu predsedniku Junkerju sem predlagal, da bi ministri za kulturo in izobraževanje evropski projekt ob vključili v kurikulum v osnovnih šolah. Vem, da to ni v pristojnosti Evropske unije, ampak lahko bi vsaj sprejeli pobudo, da bi podali predlog s tem v zvezi, da bi ministrom za izobraževanje predlagali, da bi tudi evropski projekt vključili v učne načrte. Bolonski proces in ostali procesi so v preteklosti šli v isto smer, zato se mi zdi, da Je prav, da nekaj storimo na tem področju. Program Erasmus smo res izboljšali, kar je odlično, ampak če želimo doseči večjo množico in če želimo povezati ljudi, zlasti mlade, bi bil to pravi korak naprej. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili te razprave in ki ste bolj ali manj spoštovali dodaljen čas za govor. Res moramo vsi uložiti malce truda, če želimo, da bi čim več kolegic in kolegov dobilo besedo. Zdaj pa je komisar postavljen pred izziv, kako odgovoriti na pripombe in vprašanja vseh 20 govornikov. Zagotovo boste nalogo opravili več kot odlično. Hvala, predsednik. Bom skušal biti čim bolj kratek in tudi konkreten, če se le da. Bom pa odgovarjal kar lepo po vrstnem redu, kakor ste zastavljali vprašanja. Upam, da bom lahko podal čim bolj konkretne odgovore. Gospod Borboj je vprašal, kaj se dogaja z digitalno infrastrukturo, kako lahko digitalni dostop prepreči beg možganov zlasti v podeželskih območjih in v vzhodnoevropskih državah. Na voljo imamo digitalni izobraževalni načrt oziroma akcijski načrt. Sprejeli smo ga v začetku lanskega leta. Gre za zelo celovit program, ki zajema tako izgradnjo infrastrukture, kot tudi oblikovanje vsebine. Del, del tega akcijskega načrta za digitalno agendo bi želeli zbrati sredstva, tudi kohezijska sredstva, s katerimi bi podprli regije, da oblikujajo digitalno infrastrukturo, digitalno omrežja. Torej na terenu, pa tudi v samih učilnicah. Ne vem, ali veste, da naši podatki kažejo, da samo 25 odstotkov učilnic v Evropski uniji ima digitalno vsebino in digitalne namestitve, kar pomeni, da tri četrtine učilnic eh, po Evropi zaostaja v tej digitalni revoluciji. Digitalno izobraževanje, osveščanje, usposabljanje učiteljev, razvoj kritičnega mišljenja, vse to je zelo pomembno. Kako spodbujati digitalno pismenost? V akcijskem načrtu je to omenjeno. Zdaj pa oblikujemo koalicijo, zato da bi skupaj z državami članicami te načrte tudi začeli izvajati v praksi. Potem je bilo zastavljeno tudi vprašanje v zvezi z Erasmusom, kako bi Erasmus lahko bil bolj družbeno občutljiv, kako bi ga lahko naredili bolj prepoznavnega, da bi zajel širši krok ljudi. To je naš cilj za naslednje obdobje. Več sredstev imamo za Erasmus, proračun se je podvojil in želimo doseči tiste mlade, ki prihajajo iz skupnosti ali iz družin, ki so prikrajšane. Želimo si, da bi tudi oni lahko sodelovali v programu Erasmus. Po mojem mnenju je to najbolj vključen program za socialno vključevanje na evropski ravni. Ko je govora o družbeni marginalizaciji, družbeno marginaliziranih skupinah, kot so invalidne osebe, begunci in drugi, se mi zdi, da Erasmus lahko ponudi konkretno podporo in jim pomaga pri integraciji v družbo. Gospod Orsačuk me je vprašal o moji zapuščini, kar je težavno vprašanje. Lahko vam sicer predstavim kratek opis svojih dosežkov, ampak vseeno bi rad izpostavil to, da sta izobraževanje in kultura postala pomembni tematiki na evropski politični agendi. Države članice Evropske unije, vodje vlad in držav, so na vrhu v Göteborgu, ki je bil sicer eh, socialni vrh, kjer smo se ukvarjali s socialnimi vprašanji, obravnaval tudi vprašanje izobraževanja in kulture. In na tem vrhu so se pogovarjali o tem, kako pomembna sta izobraževanje in kulturo, kakšno vlogo lahko odigrata pri krepitvi evropske identitete. Zato smo tudi pripravili evropsko območje izobraževanja, kar je precej kompleksen načrt, ki se nanaša na razvoj tega območja na evropski ravni. Če smem izpostaviti par elementov. Začeli smo s predšolskim izobraževanjem, z vrtci, potem smo pripravili podrobne načrte za učenje jezikov, za učenje tujih jezikov, potem je tu zajemno priznavanje diplom, opravljenih tečajev, kvalifikacij. Kot sem omenil, akcijski načrt za digitalno izobraževanje je del tega širšega načrta. Potem so tu evropske univerze, ki lahko sodelujejo v novem projektu z področja visokošolskih politik na evropski ravni. Na področju kulture smo prav tako povečali proračun za ustvarjalno Evropo. Omenili ste tudi leto evropske kulturne dediščine. Na področju športa pa smo sprožili pobudo Evropski teden športa. Poleg tega smo sprožili oziroma oblikovali tudi nagrado Be Inclusive, bodi vključujoč. Ta je namenjen športnim organizacijam in nevladnim organizacijam, ki na terenu izvajajo konkretne ukrepe in prinašajo pomemben prispevek na področju socialnega vključevanja in integracije na lokalni in regionalni ravni. Kar zadeva šport, omenil sem že Be Inclusive nagrado in tudi Evropski teden športa. Strinjam se z izjavo, da so športne organizacije skupaj s kulturno dediščino tiste, ki lahko odigrajo pomembno vlogo na lokalni in regionalni ravni, ko gre za krepitev lokalne in regionalne identitete, ko gre za vlogo trenerjev, ta je veliko bolj pomembna, kot smo to do sedaj mi izpostavljali in cenili. Zato smo tudi podvojili sredstva za Erasmus, ker bomo povečali tudi finančna sredstva v sektorju športa. 5 milijonov evrov za naslednjih sedem let. S tem bomo ponudili več priložnosti tudi za usposabljanje trenerjev, za projekte in programe osveščanja v zvezi s tem, kakšno družbeno vlogo igrajo trenerji. Na področju neformalnega izobraževanja igrajo pomembno vlogo kot učitelji v okviru formalnega izobraževanja. Trenerji so nedvomno zelo pomemben akter. Gospa Ford me je vprašala oziroma me opozorila, na to, kako pomemben je digitalni dostop na področju izobraževanja. Da, zagotovo je to pomemben inštrument, s katerim bi lahko dosegli več mladih, več otrok, pa tudi učiteljev v bolj oddaljenih območjih. Digitalizirati je treba področje izobraževanja, postaviti neke vrste zemljevid priložnosti. Mislim, da je digitalno področje tisto, ki nam ponuja številne priložnosti za prihodnost. Zato smo tudi podprli spletno mrežo šol in šolskih skupnosti v okviru e-usposabljanja. S tem smo skušali zajeti približno 500 tisoč učiteljev in šolskih skupnosti. Želim si, da bi v prihodnje lahko zagotovili tej mreži še veliko večji doseg. Kolega Markula je povdaril pomen vseživljenjskega učenja. Res je, tudi to je del evropskega izobraževalnega prostora. Vseživljenjsko učenje po mojem ne zadeva zgolj izobraževanja odraslih, temveč se začne s predšolskim izobraževanjem. Poleg tega nas spremlja učenje v vseh življenjskih ciklusih, zato se mi zdi, da bi morali okrepiti vlogo vse življenjskega učenja, tako formalno kot neformalno plat vse življenjskega učenja v vseh življenjskih obdobjih. Se pa seveda strinjam z vami glede STEM in STEAM in teh ključnih predmetov. Na evropskih univerzah bi želeli oblikovati še močnejše izobraževanje na teh področjih. To bi lahko bilo eno od področji, kjer lahko dosežemo preboj, ker se mi zdi, da gre tu za res vodilne, pomembne tehnologije na področju izobraževanja. Zelo pomembno je, da tudi predmete s tem bolj uveljavljamo v prihodnje. Evropska prestolnica kulture je pomemben projekt Čestitke reki. Mislim, da je to dobra priložnost za vas, da pokažete vse lepote tega mesta, ki jih nekateri že poznamo. Sočasno pa boste lahko pritegnili tudi mlade, nove zamisli, tudi tiste, ki sicer morda ne bi prišli v mesto, zagotovo ima to veliko kulturne, zgodovinske dediščine, ki jo lahko izkoristite za to, da bi tudi vaše mesto postalo eno od ključnih vozlišč za presek različnih idej. Mi podpiramo vse te pobude, župan Bok, s tem se obračam tudi na vas. Pri evropskih prestolnicah kulture ne smemo zanemariti tistih mest, ki sodelujejo v teh natečajih ki pa ne zmagajo na koncu. Ravno kar smo no, lani pravzaprav v Firencah oblikovali tudi Evropsko mrežo Evropskih prestolnic kulture, imamo pa še eno pobudo in sicer v zvezi z oblikovanjem mreže skorajšnjih Evropskih prestolnic kulture, torej mrežo tistih mest, ki so sodelovala v na tečajih in ki imajo določene dobre izkušnje, ki bi jih bilo vredno deliti. Upam, da nam bo uspelo tudi to drugo mrežo letos spraviti v tek. Upam, da bomo organizirali tudi delavnico za izmenjavo izkušenj in zamisli. Seveda bomo tudi s prestolnicami kulture organizirali skupno zasedanje. V naslednjem večletnem finančnem okviru smo opredelili tudi funkcijo kartiranja sinergij posamičnih skladov, kohezijskih, strukturnih, ustvarjalne Evrope Erasmusa skupaj oziroma v partnerstvu s skupnim raziskovalnim centrom. Trenutno iščemo priložnosti, kako bi lahko čim bolj učinkovito izkoristili vsa ta stičišča. Ena od težav s katero se soočamo, pa je, da je pravna podlaga pri teh programih zelo raznolika. Zato bomo morali najprej ubrati poenoten pristop do vseh teh skladov na evropski ravni, potem bomo lahko predstavili prednosti teh programov in se lotili oblikovanja sinergij, ki bodo upam, da koristile tudi vam. Gospod eh, oziroma gospa Magyar in eh, gospa Verjeha sta me spraševala o manjšinah. Naloga naslednje komisije bo nedvomno tudi reševanje tega vprašanja. Prepričan sem, da bo potekala na evropski ravni obsežna, občutljiva politična razprava s tem v zvezi. Evropski parlament je seveda očitna platforma za to vrstne razprave, ker je parlament politična institucija, ne vem, kako bi lahko naslednja komisija ravnala na tem področju, ne vem, kakšen odnos bo zauzela do tega vprašanja. Mislim pa, da bo to pomemben mejnik. To bo pomemben trenutek tudi z vidika evropske integracije, ko bomo kolektivne kulturne pravice evropskih manjšin to so pravice, s katerimi se običajno ukvarja svet Evrope, obravnavala tudi Evropska komisija. Mislim, da bo to zelo zanimiva in politično precej kočljiva razprava. Gospod Flego me je spraševal o tem bolj celovitem pristopu na področju kulture. Se strinjam, kultura ni zgolj ali pretežno prostočasna dejavnost. Kultura lahko bistveno prispeva k raziskavam, k razvoju regionalnih gospodarstv, k inovacijam, k izboljšanju blagostanja. Zato bi si želeli izkoristiti vse sinergije. Naprimer, Evropska univerza je lahko pomemben akter tudi na ravni lokalnega ali regionalnega gospodarstva, je pa lahko tudi pomembno kulturno vozlišče. Zato bi morali izkoristiti vse sinergije in priložnosti, ki obstajajo na tem področju, da bi pomagali tudi pri izvajanju dejavnosti na regionalni in lokalni ravni. Gospod Makarti je spraševal o kulturi, o vlogi kulture. To je dobra pobuda. Parlament je sprožil pomembno pobudo na tem področju. Mi smo zdaj še nekaj dodali k temu. Gre za povezovanje regij in znanosti. Skupni raziskovalni center je tisti, ki je pripravil seznam ustvarjalnih mest in regij to bi lahko bil prvi korak pri nadaljem razvoju bolj občutljivega pristopa do kulturnega razvoja in do gospodarske rasti. Imamo tudi strategijo za pametno specializacijo in želimo si, da bi pametna specializacija bila postavljena v središče regionalnih razvojnih strategij. Izobraževanje in kultura sta v samem jedru pametne specializacije, po mojem tako da bomo v prihodnje zagotovo dosegli še več na tem področju. Gospod Eichinger, popolnoma se strinjam z vami in tudi podpiram vsa vaša prizadevanja, vam za njih čestitam. Evropski mladinski orkester je treba ohraniti pri življenju. Vesel sem, da so se našla sredstva za financiranje tega orkestra in da bo finančna podpora zagotovljena tudi v prihodnje. Gospod De Costa, najlepša hvala. Mislim, da ste predstavili izjemen primer, kako lahko kultura odigra pomembno vlogo pri regionalnem razvoju. Prepričan sem, da je lahko kultura tudi v središču gospodarske rasti s pomočjo ustvarjalnih industrij, spodbujanjem več kohezije bolj ko je neka skupnost kohezivna, bolj konkurenčna je, ker se s tem izraža solidarnost in mislim, da je to odličen temelj potem tudi za gospodarsko rast, pa tudi za zagotavljanje živahnega kulturnega življenja, za spodbujanje ustvarjalnosti in tako naprej in tako dalje. Popolnoma se strinjam z vami podpiram vsa vaša prizadevanja, tudi ko gre za čezmejno sodelovanje na področju kulture. Pa res, da bomo morali opredeliti pravni okvir. Lahko pa že najdemo kakšen dober primer na tem področju. Sam si želim, da bi odprli možnosti tudi za Evropske prestolnice kulture, za čezmejne regije, kajti tu bi, po mojem mnenju, lahko uveljavili evropski vidik na področju kulture. Enako velja tudi za scheme mobilnosti, za ustvarjalce in tako naprej. Pa tudi za kulturne družine. Gospod Karajanis me je vprašal o kulturni in športni infrastrukturi. Nažalost pa razvoj infrastrukture ne moremo ali pa samo v omejeni meri ga lahko financiramo eh, s temi sredstvi, sredstvi za kulturo, to se financira iz kohezijskih skladov in drugih skladov. Zdaj razmišljamo o tem, kako preseči te omejitve med eh, ustvarjalno Evropo in regionalnimi skladi. Eh, mislim, da bomo s časoma te probleme uspeli preseči. Potem ste me vprašali tudi o tem, da bi o Evropi učili tudi v šolah. Lani maja je Svet za izobraževanje sprejel naša priporočila vsem državam članicam, da uvedejo vključitev evropskih vrednot in zgodovino evropskega povezovanja tudi v nacionalne učne načrte upam, da bo v naslednjih letih eh, se to tudi udejanilo. Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Hvala, gospod komisar. Dokazali ste, da niste samo pozorno poslušali, ampak ste tudi natančno odgovorili vsakemu govorcu posebej. Hvala za vse te vaše učinkovite in obsežne odgovore. Hvala. Permettez-moi juste avant d'accueillir. Euh, Preden bomo tukaj pozdravili romunsko predsednico vlade, bi eh, rad podal še nekaj sporočil. Eh, iz regije Marke v Italiji prihaja 35 županov, ki so danes z nami. Eh, vsi imajo tudi šal, svoje regije oziroma svoje države in zelo pomembno za nas je, da ste tukaj. Deset tisoč podpisnikov že imajo, imamo za naše zavezništvo za kohezijo, tako da vidimo, da res to zavezništvo na terenu raste. In uh, jutri um, se bomo ukvarjali tudi s podnebjem in uh, podobnimi problemi. Uh, Najlepša hvala za vašo vključenost, za vašo eh, dejavnost. Eh, vi ste zgled za naše župane. Potem pa še nekaj. Eh, aprila bomo začeli s platformo, ki bo združevala Evropsko komisijo in pa lokalne regionalne organe. Na tej platformi bomo lahko razpravljali o različnih dobrih politikah integracije. Danes ste prejeli pismo s to pobudo lahko izpolnite vprašalnik na spletu, lahko pa ga izpolnite tudi tukaj in ga potem date sekretarjatu komisije CIVEX. Eh, pred to dvorano imajo oni mizo in tam lahko dobite vprašalnik, ga izpolnite in oddate. Gospod Ana Omađar sem imenoval za splošno poročevalko, ki bo odgovorna za sprejetje eh, mnenja o Evropski mejni in obaljni straži. In to bomo obravnavali kasneje danes. Dragi kolegi, eh, zelo me veseli, da lahko tukaj na našem plenarnem zasedanju pozdravim eh, gospod Dančilo, ki je predsednica vlade v Romuniji. Ona bo predstavila prednostne naloge romunskega predsedstva. Eh, gospa, pred enim letom je bil tukaj Antonijo Kosta, vaš kolega z Portugalske, ki je tukaj predstavil portugalske prioritete. Zdaj pa eh, ste tukaj vi. Pomembno je, da delujemo skupaj na vseh ravneh za dobro prihodnost evropskih državljanov. Vi nam boste pokazali, kako eh, želite vi prispevati k izgradni Evropske unije in evropske prihodnosti. V veliko čast nam je, da ste z nami in da bomo skupaj razpravljali o prednostnih nalogah rumunskega predsedstva. To je pomembno predsedstvo za Romunijo, ker eh, je to za vas prvič, da po pristopu k Evropski uniji tudi predsedujete. Tudi za nas je vaše predsedstvo pomembno, zato ker prihaja ob zelo pomembnem času, ko se eh, menja ta parlament in komisija, poleg tega eh, nas zapušča ena država članica, odločili se bomo o večletnem finančnem okviru. Torej, vi ste bili eh, pred tem, ko ste prevzeli vodenje vlade, tukaj Evropska poslanka, predtem pa ste bili svetnica na lokalni ravni, torej poznate vse ravni vodenja. Eh, veste, kako pomembno je Evropo graditi eh, na temelju držav, pa tudi na temelju regij in mest. Mi, Evropska demokracija, ehm, Tukaj gre predvsem za lokalno in regionalno demokracijo in sam to imenujem tretja razsežnost Evropske unije. Mm, to uh, nam daje vsem skupaj uh, neko skupno vizijo. Vi boste gostili tudi srečanje mest in regij v Bukarešti. To je vključeno tudi že v program vašega predsedovanja. In pri tem dogodku računamo eh, na vaš angažma, vi pa lahko računate na nas in našo podporo. Poleg tega se bodo predsedniki vlad in držav maja sestali tudi v Sibiu, da bodo predstavili svojo prihodno usmeritev za Evropo. Če regije in mesta potrebujejo Evropo, je res tudi obratno, torej tudi Evropa potrebuje regije in mesta. In uh, zato je tako pomembna kohezija, ta se izvaja na ravni regiji, prav tako solidarnost, uh, prav tako druge vrednote. In zato je pomembno, da ohranimo naše regije in mesta žive. Kohezija je ena vaših klavn, glavnih prednostnih nalog. Mi v odboru regiji se povsem strinjamo s tem stališčem. Evropska unija ni možna in tudi zaželena ne brez prave kohezije. In kohezija ni možna, če niso v celoti vključene regije in mesta. Gospa predsednica vlade, z velikim veseljem vam zdaj predajam besedo. Stimata, domnule prešedinte, al komitetulu Evrope. Spoštovani gospod predsednik odbora regiji, Gospe in gospodje, člani in članice odbora regije, pozdravljeni. Gospod Lamberts, naj se vam zahvalim, vam osebno in pa vsem članom in članicam odbora regije, zato da ste me povabili med vas, da vam tukaj predstavim prednostne naloge romunskega predsedstva. Ja, Slišite tolmačenje? Oui, j'attends. Continu, continu, continuons, excusez-nous. Merci. Eh, Lahko nadaljujete, izvolite. Torej, rada bi se zahvalila vam, predsednik Lamberts, in pa vsem članom in članicam odbora Regi za povabilo, da vam mm, tukaj predstavim prednostne naloge našega predsedovanja. To je vaše plenarno zasedanje, plenarno zasedanje odbora regij, ki predstavlja eh, dejansko povezavo med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter evropskimi institucijami. Evropska agenda in pa razvoj dogodkov na evropski ravni prinašata polno izzivov s temi se bomo morali soočiti in to bomo najbolje naredili tako, da pokažemo solidarnost in kohezijo. In zato smo si mi za svoj moto izbrali kohezijo in skupne evropske vrednote. S tem želimo pokazati, kako zelo pomembno se je vrniti k temeljem Evropske unije. Poleg tega se je treba nasloniti na kohezijo vseh razsežnosti, na politično, gospodarsko in socialno kohezijo. Koncept kohezije se odraža tudi v vseh naših prioritetah. Te prioritete smo uvrstili v štiri stebre: Evropa konvergence, Evropa varnosti, Evropa kot globalni akter in Evropa skupnih vrednot. Gospe in gospodje, nahajamo se v času, ko moramo združiti svoja prizadevanja za to, da bomo evropskim državljanom pokazali, koliko koristi prinaša evropski projekt in kako se te koristi odražajo v njihovem vsakdanjem življenju. To je zelo napeto obdobje, tudi zaradi brexita. Eh, poleg tega se sprejema večletni finančni okvir, pogajanja potekajo zdaj na to temo. Eh, in pred nami je še veliko drugih izzivov, naprimer migracije, varnost, razmišljamo o prihodnosti Evrope. Skupaj moramo pokazati, da je Evropska unija še vedno sposobna iti naprej. Torej, da se lahko evropske politike krepijo na ta način, da bodo zagotavljale rezultate za evropske državljane. In zato je prvi stebr našega predsedovanja Evropa konvergenčnosti. Mi zelo poudarjamo tudi pogajanja o novem večletnem finančnem okviru. Prihodni proračun Eh, za večletni finančni okvir bo moral zagotoviti sredstva, zato da se bodo dosegli eh, cilji in da bo doseženo tudi ravnovesje med različnimi politikami, eh, med skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko in tako naprej. Poleg tega imam tu v mislih politike novih izzivov, naprimer na področju obrambe, varnosti in migracij. Prihodnost kohezijske politike je eh, za nas tudi zelo pomembna. Brez te politike bi bile razlike med regijami in mesti še veliko večje. Kohezijska politika je ustvarila partnerstva, zgradila je mostove med institucijami in evropskimi regijami in mesti. Evropska unija še vedno potrebuje močno kohezijsko politiko kot eh, eno svojih glavnih naložbenih strategij. Evropska unija se je razvila, eh, zdaj se sooča z novimi izzivi. Potrebujemo tudi ukrepe za poenostavitev, zato da bo kohezijska politika postala bolj učinkovita. Mi eh, bomo predlagali sprejmanje kohezijske politike po hitrem postopku, tako da bo zakonodajni svežen povezan z njo tudi čim prej sprejet. Eh, začeli bomo z operativnimi programi in to nam bo omogočilo, da bomo tudi požili rezultate in da bodo državljani v svojem vsakdanjem življenju videli koristi Evropske unije. Naj se zahvalim predsedniku Evropskega odbora regiji za zelo pomembno sporočilo, ki ga je podal. In to sporočilo eh, podaja že vse od začetka pogajanja o večletnem finančnem okviru. Namreč, da moramo zagotoviti eh, zadostna sredstva za kohezijo. Ta sredstva moramo ohraniti na isti ravni kot doslej, zato da bomo eh, zagotovili to politiko za vse regije in vsa mesta makroregionalno sodelovanje in okvir v tem pogledu je tudi zelo pomemben. Eh, Naprimer, eh, za podonavsko regijo. To je eden naših ključnih ciljev. Zahvaljujemo se vam, da ste eh, tako odprti glede teh makroregionalnih strategij. Poleg tega je Romunija tudi zelo vključena v izpolnevanje agende do leta 2030 glede trajnostnega razvoja. Imamo novo nacionalno strategijo za trajnostni razvoj in naredili bomo vse, kar bo v naši moči, zato da vzpostavimo smernice tudi za evropsko strategijo za trajnostni razvoj. Okrepiti je treba socialno kohezijo in Da se bo to lahko zgodilo, je treba zagotoviti ekonomsko konvergenco na evropski ravni. Zato pa potrebujemo polno delojoč notranji trg, potrebujemo tudi eh, prosto, svobodno konkurenco in pa transparentna pravila. Aktivna mobilnost na vseh ravnih je tudi pomembna in bo prispevala k temu. Ena od naših prioritet, prioritet našega predsedstva, je povezana tudi s krepitvijo dela na mobilnosti. In zato bomo nadaljevali s pogajanji o dosjejih, kot so naprimer pregled uredbe o koordinaciji socialne varnosti in pa e, organ za delo na evropski ravni. To bi radi vzpostavili, zato da bo ta organ zagotavljal enake možnosti in pa enakopravnost med spoloma. To je za nas zelo pomemben cilj in zato se bomo trudili na evropski ravni. Dosegli smo že eh, en mejnik, namreč dosežen je bil eh, začasni dogovor z Evropskim parlamentom, kar se tiče osnutka direktive o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem za starše in skrbnike. Za nas je zelo pomembno zagotoviti tudi gospodarsko rast. Treba je poskrbeti tudi za odpornost evropskega gospodarstva, zato da bodo ukrepljene eh, naložbe na mikro in makro ravni. In v tem pogledu si romunsko predsedstvo želi eh, spodbujati razprave o poglobitvi eh, ekonomske in monetarne unije na konstruktiven način. Tako da bomo s tem spodbujali kohezijo, konvergenčnost in tudi odpornost Evropske unije na finančne in gospodarske izzive. Gospe in gospodje, romunsko predsedstvo definira svoj drugi steber kot varno Evropo. Varnejša Evropa, je za nas zelo pomembna. In migracije, to je skrb nas vseh, zato si prizadevamo na vseh ravneh, da bi migracije čim bolje upravljali. Želimo tudi zagotoviti varnost državljanov v digitalnem svetu. To je tudi eden pomembnih ciljev, potem javne politike pri vseh, vseh projektih na, na digitalnem področju. Eh, torej te politike morajo tudi upoštevati kibernetsko varnost. Potem, mm, tretja prioriteta je Evropa kot globalni akter. Tukaj zelo poudarjamo skupno zavezo, ki je bila izražena v globalni izjavi o evropski varnostni in zunanji politiki. To področje tudi želimo okrepiti in to eh, bi radi počeli z roko v roki z dogajanjem, ki poteka v NATO, potem krepitev vzhodnega partnerstva in sodelovanja z vzhodnimi sosedami je tudi zelo pomembno. Letos praznujemo deset let vzhodnega partnerstva. Istočasno pozdravljamo tudi napredek na področju širitvene politike. Letos se bomo zelo osredotočili na Zahodni Balkan. Na koncu pa naj spregovorim še o četrtem stebru med našimi prioritetami, to je Evropa skupnih vrednot. In zdaj pred evropskimi volitvami se moramo primerno odzvati tudi na populistična in euroskeptična gibanja in diskurs. Želimo si bolj demokratične Evrope, ki bo bližja državljanom. Kultura in izobraževanje sta eh, tukaj ključnega pomena, zelo pomembna za evropsko prihodnost, eh, tako z vidika posameznih državljanov, kot tudi krepitve evropskega projekta. Lokalni organi, regionalni organi in skupnosti tudi lahko odigrajo pomembno vlogo pri tem. Gospe in gospodje, verjamem, da lahko vsi evropski akteri prinesejo svoj prispevek eh, in pomagajo zagotoviti uspeh za vse nas, da bomo živeli v bolj kohezivni, bolj povezani in bolj enotni Evropi. Odbor regij in vi vsi igrate pri tem pomembno vlogo. Vi ste vez med evropskimi politikami in lokalnimi in regionalnimi skupnostmi. Vi ste vez med Evropsko unijo in njenimi državljani. In prepričana sem, da bo eh, vrh evropskih regij in mest, ki bo potekal v Bukarešti marca, tudi podal pomemben prispevek in poslal prave signale zaupanja v evropsko prihodnost. Poudarjali bomo močnejšo Evropsko unijo še za naslednjih deset let. Gospe in gospodi, gospod predsednik, prosim, pridite k nam v Bukarešto marca. Hvala za pozornost. Merci beaucoup, madame la première ministre. Hvala, gospa predsednica vlade, za to zelo jasno predstavitev vseh stebrov vašega predsedovanja. Imate zelo ambiciozne cilje. Zdaj pa bomo o tem imeli priložnost tudi razpravljati s člani. Najprej bomo slišali prispevke petih političnih skupin, potem prispevek našega prvega podpredsednika, potem pa bomo besedo dali še posameznim članom in članicam odbora, ki bodo želeli spregovoriti. Gospa Lukajdu bo prva, izvolite. Merci, monsieur le président. Axiot Mikiria Protipurje, Fejfela Anasaskalosov. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica vlade, lepo pozdravljeni v odboru regije v imenu Evropske ljudske stranke na današnjem plenarnem zasedanju odbora. Glede finančnih vprašanj. Me zanima, kakšno je vaše mnenje, vaše predsedovanje. Romunsko predsedovanje poteka prvič in poteka v obdobju, ki je ključnega pomena za Evropsko unijo. Volitve maja bodo opredelile usmeritve v prihodnjih letih. Čaka nas tudi Brexit in eh, težave povezane s tem, kar pomeni, da bo romunsko predsedstvo odigralo ključno vlogo pri doseganju naslednjega cilja. In sicer ljudje se morajo začeti zavedati, kako zelo pomembno je glasovati na volitvah. Lokalne in regionalne oblasti pri tem igrajo pomembno vlogo. Podale so zelo pomemben prispevek v zadnjih letih glede razprav o prihodnosti Evrope. To bo tudi predmet razprav na vrhu marca v Bukarešti. Poleg tega bi vam rada čestitala, ker ste kot eno izmed prednostnih nalog izpostavili zagotavljanje enakopravnosti med moškimi in ženskami. Hvala tudi, da si prizadevate za odpravo razkoraka med plačili za ženske in moške. Te razlike so nesprejemljive v letu 2019. In še nekaj, kar je zelo pomembno za številne državljane, to je konkurenčnost evropskih podjetij in to je povezano tudi s težavami, s katerimi se podjetja soočajo, ko gre za trgovinsko politiko, naprimer ameriškega predsednika Trumpa. Komisija je nedavno pred, podala dva predloga za sklenitev uh, trgovinskih sporazumov, zato da bi zmanjšali carinske dejatve za industrijske proizvode in za odpravo ne carinskih uh, ovir. To sta predloga, ki gresta v pravo smer in vaše predsedstvo bi moralo ta dva predloga podpreti. Prav tako podpiram eh, glavni slogan vašega predsedstva, torej eh, podpora za kohezijsko politiko. Ampak ELS eh, e meni, da je za naše državljane zelo pomembno, da se odmaknemo od centraliziranega pristopa in da damo več pooblastil regijam, tako da bodo politike res prikrojene lokalnim potrebam glede varnosti meja Evropske unije in glede sosedskih odnosov. Glede na to, da prihajam iz Cipra, moram eh, reči, da računamo na podporo vašega predsedstva, tako da bomo lahko oživili razprave glede ciprskega vprašanja. Treba je najti pravično rešitev ki bo temeljila na federalnem načelu na soobstoju dveh skupnosti, upoštevajoč resolucije Združenih narodov. Tako da je treba doseči napredek na tem področju. Dodelati bo treba tudi koncepte glede da je migracije, ki bodo v prihodnje tudi še problematične. Okrepiti je treba zunanje meje in eh, izboljšati sodelovanje med eh, državami članicami in zagotoviti bi morali uravnoteženo delitev bremen. Tako da upam, da bo vaše predsedstvo prispevalo k sprejemanju dogovora glede okrepitve Evropske mejne in obaljne straže z deset tisočimi moškimi in ženskami. Vaše predsedstvo je tudi danes nakazalo, da želi upoštevati glasove državljanov in regij. Tako da najlepša hvala za vašo pozornost in želim vam veliko uspeha v času predsedovanja. Hvala. No, no hvala. Izabel Budinu dobi zdaj besedo. Madame la première ministre, merci. Gospa predsednica vlade, hvala za vaš prispevek. Eh, veseli smo, da poudarjate konvergenco in pa kohezijo med našimi državami in regijami. Romunsko predsedstvo je prevzelo predsedovanje v času, ki je ključnega pomena za nas, kot je rekel že tudi naš predsednik. Eh, Evropo pretresa Brexit, eh, bližajo se evropske volitve, povečujejo se napetosti in zdaj se definirajo tudi politične prioritete in pa finančni okvir po letu 2020. Gre za eh, križišče in za neko novo obdobje, ki se začenja. Poskrbeti moramo zato, da bo proračun ko s tem izzivom. Um, predlaga se 1,3 odstotke BDP-ja. Poleg tega eh, se moramo dogovoriti za večletno finančno obdobje do leta 2027. Brez lastnih sredstev eh, ta proračun ne bo eh, zadosten. Ampak kolikor vem, ta tema v svetu ne napreduje. Mm vsa poročila pa kažejo, da bi um, bil proračun na ta način izboljšan, če bi se upoštevala tudi lastna sredstva. Mi želimo, da bi lastna sredstva končno postala realnost in računamo na vas, da boste k temu prispevali. Poleg tega želimo tudi neko kolektivno vizijo za našo skupno prihodnost treba je čim prej sprejeti dogovor o večletnem finančnem okviru za to, da se zagotovi izvajanje programov Evropske unije, da bodo naše regije brez prekinitve še naprej lahko izvajale cilje eh, konkurenčnosti, vključevanja in solidarnosti. Potrebujemo tudi ustrezno politiko naložb za mesta in regije. Eh, mislim, eh, da bo eh, na ta način najbolje izražena solidarnost. Kohezija bo to zagotovila za vse regije in vsa mesta. Potrebujemo solidarne politike, ki bodo združevale evropske državljane in jih povezovale tudi v njihovem vsakdanjem življenju. Zato se nam ne zdi primerno, da bi financiranje novih politik šlo na račun eh, starih politik, naprimer eh, kohezijske ali pa kmetijske politike. In zato je treba zagotoviti ustrezno financiranje tudi za te najvidnejše politike Evropske unije. To ne sme imeti negativnih učinkov na regije in mesta. Eh, mednarodne in pa državne naložbe se niso še povsem opomogle od gospodarske krize. Potem eh, vladanje na več ravneh in partnerstvo. To je za naš odbor zelo pomembno in zato si želimo, da se v um, strukturne sklade uh, vključi uh, tudi ta vidik. Želimo eh, več evropske solidarnosti, eh, želimo, um, da se vključi KOP, da se vključi solidarnostni eh, razvoj in pa trajnostni razvoj, ter da se to začne izvajati tudi na lokalni in regionalni ravni. Potem želimo več perspektiv za mlade. Še enkrat, gospa eh, premijejka, zahvaljujemo se vam za to, da ste med svoje osrednje prednostne naloge uvrstili kohezijo in pri vašem delu vam želimo veliko uspeha. Hvala. Hvala lepa, kolegica Jasna Gravič. Spoštovana predsednica vlade in vaša ekipa, lepo pozdravljeni tudi v imenu skupine ALDE. Danes ste v svojem govoru že omenjali Zahodni Balkan, zato bi želela najprej spregovoriti o začetku pogajanj s Severno Makedonijo. Kot najbrž veste, je danes država podpisala pristopni protokol za članstvo v NATO. No, rada pa bi čestitela gospodu Zajevu in pa gospodu Ciprasu za njun pogum pri iskanju dogovora in pri predstavitvi v parlamentih kljub zelo močni opoziciji v obeh državah. Kot predsedujoča skupnemu posvetovalnemu odboru, ki ga ima Evropski odbor regij s to državo, vidim, sodeč po mojih obiskih v različnih delih Severne Makedonije, da v državi obstajajo jasni oddelki glede vprašanja imena. Veseli me, da tudi na lokalni ravni potekajo razprave na to temo ter predvsem, da se obe strani zavedata, da rešitev tega izziva pomeni tudi večji razvoj in pa stabilnost v tej regiji. Upam, da bo država po tem dogovoru močneje in odločneje zakorakala po poti k polnopravnemu članstvu Evropske unije in da bo lahko presegla notranje delitve v makedonski družbi ter tudi, da bo svojo energijo in trud usmerila k spoštovanju in izpolnjevanju meril za vstop v Evropsko unijo, unijo, ki je nedvomno pripada. Naj povem, da v pogovorih z županskimi kolegi v Severni Makedoniji opažam, da so njihove želje po sodelovanju izvedbi potrebnih reform velike, ter da se zavedajo, kaj vse je še potrebno postoriti. Hkrati pa lahko povem, glede na to, da sem, bila, da sem pet let članica tega odbora, da sem v zadnjih dveh letih opažala vse več skepticizma zaradi dolgih eh, pristopnih oziroma pogovorov in uh, tega upanja, da si resnično končno želijo priti tudi torej v našo evropsko družino. Torej, gospod Zajev in gospod Cipres sta pokazala pogum doma, zato je zdaj potrebno, da tudi Evropska unija pokaže potreben pogum in da se junija odloči za začetek pogajanj s to državo. Zato pozivam tudi vse voditelje držav članic Evropske unije in tudi vas kot predsednico vlade, predsedujoče države, članice za odločitev o začetku teh pogajanj. Če pogajanja ne bi bila odprta, bi to povzročilo nadaljne nemire v že razdeljeni družbi. In kot vemo, če Evropska unija unija ne odpre svojih vrat, obstaja še ena velika sila na vzhodu, ki bi izkoristila priložnost za nadaljni nadzor v državi oziroma v tem delu Evrope. Druga točka, o kateri želim govoriti, pa je še naraščajoči trend avtoritativnih, neoliberalnih neliberalnih, protipopulističnih voditeljev. S tem, ko večina svetovnega prebivalstva zdaj živi v mestih oziroma urbanih območjih, so župani vedno bolj pristojni in odgovorni za krepitev stebrov lokalne demokracije ter tako avtoritarnim voditeljem preprečujejo, da bi vzpostavili pomembne korenine v mestih. Na zadnjem vrhu liberalnih županov, ki ga vsako leto organizira skupina ALDE v odboru regi, pa je bila tudi sprejeta izjava z naslovom Ustavimo avtoritizem, krepitev stebrov demokracije korupcije. In ker je že konec moje minutaže, zdaj zaključujem. Torej, zanima me, kako lahko romunsko predsedstvo podpre ta proces skrepitve demokracije na lokalni ravni. Želim vam seveda v imenu naše skupine veliko uspeha pri vodenju Evropske unije v pravo smer med vašim predsedovanjem ter v nemirnem času v Evropi in po svetu. Veselimo se tudi obiska v Bukarešti med romunskim predsedovanjem. Srečno in hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Besedo zdaj predajam kolegi Jompmanu. Dear Prime Minister, um, on behalf of the ECR e group, I would uh, like to welcome you to the plenary and uh, to. Uh... V imenu EKR bi vas rad pozdravil. Um, na plenarnem zasedanju in um, hvala predsedcu, da si prizadevate za boljše upoštevanje lokalnih oblasti na evropski ravni. Hvala, da si prizadevate za Evropsko unijo konvergentnosti. Naj razložim, kaj imam s tem v mislih. Radi bi zagotovili, da liberalizacija trgov koristi čim več našim državljanom, tako da ne smemo pasti pasti v to past, da bi se spustili po poti sistemov prerasporeditve. To so bile usmeritve komunističnih režimov, ki pa, kot, jim, kot veste, jim je spodletelo. Lokalne oblasti so najbolje seznanjene z regijami in zaradi tega najbolje lahko opredelijo potrebe po naložbah, veliko bolje kot eh, druge ravni oblasti. Lokalno odločanje je prav tako pomembno zato, da se okrepi aktivnost na lokalni ravni. Lokalne oblasti so tudi deležniki in eh, to velja tudi v kontekstu konkurenčnosti kohezijskih sredstev, o čemer ste tudi govorili v svojem govoru. In kohezijska sredstva predstavljajo tretjino evropskih izdatkov, po drugi strani pa se lokalnih in regionalnih oblasti ne obravnava kot partnerjev. Postopki še vedno potekajo od zgoraj in od zdol. Veseli smo, da se ukvarjate s tem in da ste zaprosili kor za mnenje na tem področju. Uh, Sam imam to čas, da sem bil imenovan kot poročevalec za to mnenje in veselim se, da bo moja naloga usklajevanje različnih mnen potem, ko bo for formalno sprejeto naše mnenje februar. Naša skupina ved je vedno zagovarjala potrebne evropske reforme in upam, da bomo tudi z novim eh, zakonodajnim mandatom lahko okrepili naša prizadevanja. Veselimo se sodelovanja z vami, zato da bi ta, gold, ta cilj dosegli. Hvala lepa. Marko Markula, naš prvi podpredsednik, dobi besedo. Minister, uh, key... Najlepša hvala. Gospa premijerka, najlepša hvala za pomembna sporočila, ki ste jih eh, podali in hvala za glavne točke, ki ste jih povdarili v svojih dokumentih o predsedovanju. Zavedamo se, da so ključni izzivi, s katerimi se soočamo, še vedno isti. Kako zagotoviti, da bodo državljani še vedno v sredju evropskega projekta, kako zagotoviti boljše sodelovanje z vladami in drugimi akterji, lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Po drugi strani pa se osredotočate tudi na doseganje trajnostnih razvojnih ciljev združenih narodov. Gre za ponovno ukrepitev zaupanja državljanov v Evropsko unijo in pri tem so državljani izpostavili ukrepitev mm, lokalnega ukrepanja Evropske unije. Prihajam iz Finske, države, ki bo pri naslednja predsedovala svetu in uh, v tem kontekstu se zavedam, da bodo moje obveznosti in odgovornosti nekoliko večje kot uh, predsednikom mestnega sveta v Helsinkih um, in um, kot uh, predstavnik uh, tule odboru bom odigral pomembno vlogo in uh, zato bi rad okrepil sodelovanje s predsedstvom. Nasprošno se nam zdi, da je ključnega pomena, da izboljšamo kohezijo in konkurenčnost eh, po celotni Evropski uniji, tako da bi izpostavil nekatere prednostne naloge. Najprej m, mm, makroregionalni pristop, tu je treba zagotoviti, gotoviti, da se upošteva napredek uh, v strategije za podonavje, prav tako je treba okrepiti strategijo za Črno morje in uh, za Baltik. Tudi pametna specializacija je izredno pomembna prednostna naloga. Potem omeni, omenjali smo že Zahodni Balkan. Kako zagotoviti napredek v tej regiji? To je pomembno tudi za nas, ne glede na to, odkot prihajamo, severa, juga, vzhoda ali zahoda. To je prihodnost in zato delamo sploh v luči izvajanja sporazuma iz prespe. Tako da dosežimo napredek za celotno Evropo. Hvala lepa, kolega Dragič. Un gravidine de osebita onoare să mă adreseze excelenței voastre, Najlepša hvala. V veliko čast mi je, da vas eh, lahko pozdravim na našem plenarnem zasedanju. Veselim se tudi, da sodelujemo v okviru zavezništva. V času romunskega predsedovanja svetu smo že tesno sodelovali. Odbor regiji bo praznoval 25-letnico obstoja v letošnjem letu in eh, priznavamo, da ima ta odbor zelo velik pomen za Evropsko unijo. Tri četrtine evropske zakonodaje, kot veste, se izvaja na lokalni in regionalni ravni. In te politike ne morejo biti uspešne, če ne predvidimo tesnega sodelovanja državljanov. In zaradi tega moramo sedaj po 25 letih se prilagoditi tri četrtine evropskega ozemlja in več kot polovica prebivalstva živi v podeželskih regijah, kar pomeni, da moramo predvideti programe, ki bodo zagotovili večjo uravnoteženost med nacionalnimi regijami. Tu gre za vlaganje v infrastrukturo in za premostitev. Um, vrzeli oziroma razlik med mestnimi in um, podeželskimi regijami. Morda pa bomo nekoč imeli celo evropske podeželske predstolnice. Poleg tega je treba upoštevati tudi določbe 8. člena Lizbonske pogodbe, ki mm, zagotavlja mm, ustrezen okvir za vse vso soseščino in celotno Evropsko unijo. Treba je upoštevati tudi eh, lokalne oblasti iz Moldove. Pre, treba je predvideti tudi posebne programe za sodelovanje z lokalnimi oblastmi Moldavije, tako da bi lahko zagotovili in ohranili zaupanje moldavskih državljanov. Uh, tako da bodo še vedno prepričani v evropski projekt. Eh, državljani Moldavije so pravzaprav um, evropski državljani zaradi tega, ker so prejeli naprimer češk italijansko in še nekatera druga državljanstva, kar pomeni, da so pravzaprav že integrirani v Evropsko unijo in državljani Moldavije imajo sedaj um, prednosti od tega privilegiranega odnosa. Tako da najlepša hvala, da ste prišli na um, današnje zasedanje in um, veselim se srečanja z Markom Markulo in z drugimi kolegi v Bukarešti in veselim se tudi vašega obiska na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, kolegica Marjana Gažum hvala lepa gospod predsednik gospa ministrska predsednica člani romunske delegacije smo zelo veseli da vas lahko pozdravimo v evropskih institucijah tu se skupaj borimo za enotno evropo predsedstvo je zagotovo za Romunijo priložnost, pa tudi izziv. Predsedovanje svetu ni enostavna naloga, dela je ogromno. Na nacionalni ravni je seveda tudi treba opraviti veliko dela, ogromno dela upravljajo tudi lokalne in regionalne uprave, vendar se mi zdi, da je to priložnost, ki jo kot predsedstvo ne smete izpustiti. Tudi v Bukarešti in drugod boste organizirali vrhovna srečanja in tudi druge sestanke. Na vrhu Bukarešti bo prisotnih več kot 500 udeležencev, na stotine mladih, pa tudi lokalnih predstavnikov iz Romunije. Sibiu, Krakoveja, Konstanca. To so mesta, ki jih lahko obiščajo evropski uradniki, obiščajo lahko celotno državo. Uh, Zdaj imamo priložnost, da pokažemo, kako krasna je naša država, da jim pokažemo tudi vse te vrednote, ki jih imamo kot Romuni, pokažemo lahko svojo kulturo, svojo tradicijo. Istočasno pa se nam ponujajo tudi priložnosti za gospodarski razvoj. Na voljo imamo več priložnosti tudi za razvoj kulture lahko ponudimo več priložnosti mladim. Vi pa prosim, da s predstavniki vlade, vidim, da je gospa ministrica poleg vas, poskrbite za to, da se bodo stvari premaknile naprej. Dajmo zagotoviti šengenske vizume. Mislim, da je to okno v svet za vse Romune. Hvala lepa vsem. Povabite ljudi v Romunijo, da bodo videli, kako čudovita država je in kaj vse lahko ponudimo. Upam, da boste na vrh povabili tudi predstavnike lokalnih organov, predstavnike Moldavije. Povabite čim širši krok ljudi, tudi predsednike lokalnih organov, povabite, tudi tiste iz Moldavije. Mislim, da je to izvrstna priložnost, ker moramo pomagati tudi Moldaviji, da postane članica Evropske unije. Hvala lepa, mi vas bomo v vseh vaših prizadevanjih podpirali, kajti to je edini način, kako lahko zagotovimo enotnost in raznolikost. Samo v enotnosti bomo lahko to dosegli. Hvala lepa. Kolega Kamini se naslednji. PTN. No? Monsieur Kamini je tukaj. Je gospod Kamini v dvorani, ne moremo izgubljati časa. No, la parole je. Prav potem pa kolega Wolf. Ja, ha, gospod predsednik, ministerska predsednica spoštovani kolegi in kolegice. V veliko veselje mi je, da je Romunija izkoristila svoje predsedovanje za to, da bi jo okrepila enotnost v Evropski uniji. Poleg tega želite zagotoviti tudi napredek pri večletnem finančnem okviru. Zelo ambiciozni ste in zato, da bi večletni finančni okvir lahko sprejeli še letos, bi vas pozval, da se potrudite za to, da bi dosegli napredek. Prav tako ste izpostavili, da gradite na naših skupnih vrednotah in vladavina prava, boj proti korupciji, vse to je ključnega pomena za to, da demokracija dobro deluje. Tako da bi prosil romunsko vlado, da upošteva komentarje komisije in beneške komisije glede vaših pravosodnih reform. Tu ne gre toliko za umešavanje v vaše zadeve, ampak gre za zaupanje, za pravno državo, kajti brez takšnega zaupanja sobivanje Evropi tako rekoč ni mogoče. Kolek Jaroslav. Hvala lepa, kolega Hlinka. Vitajte med nami, pani predsednička vladi. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav, ministerska predsednica. Na začetku marca se bomo začeli pogajati o kohezijski politiki po letu 2020. Naslednje me zanima, na kakšen način namerava romunsko predsedstvo svetu spodbujati ta proces? Kako boste poskrbeli za sodelovanje s komisarko Korino Krecu in z generalnimi direktorati. Hvala lepa, gospod Makar. Uh, um... Hvala lepa. Najprej bi rad izpostavil dve pomembni zadevi. Kot prvo, finančni viri v okviru strukturnih skladov. Ti morajo biti posredovani neposredno regijam, to je treba jasno izpostaviti tako institucijam kot državam članicam. Naučiti se moramo nekaj iz preteklosti, zreti moramo v prihodnost, staviti moramo na inovacije, na nove metode zagotavljanja gospodarske rasti. Več bi morali vlagati tudi v manjših regijah in območjih. Potrebujemo tudi akcijski načrt za mesta in regije v Evropski uniji. Na voljo imamo kar nekaj dobrih primerov, nekje 12 takih načrtov že obstaja, vendar se mi zdi, da bi se morali ti načrti dodatno razvijati znotraj mest. Odbor regije z zavezništvom na področju kohezije jasno pokazal, da lahko predstavimo zgodbo o strukturnih skladih in več tega bi morali početi. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Tako, toliko strani naših članov. Z velikim veseljem vam zdaj predajam besedo, gospa ministerska predsednica, da se odzovete na pripombe in vprašanja kolegic in kolegov. No, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo pozorno sem prisluhnila vsemu, kar ste povedali. Na znanje sem vzela tudi probleme, ki ste jih izpostavili, pribeležila sem si tudi pričakovanja, ki jih imate od romunskega predsedstva Svetu Evropske unije. Bom skušala odgovoriti čim bolj konkretno. Gospa Lukaidu iz ELS, najlepša hvala za vaša vprašanja. Hvala lepa tudi za vse prijazne besede. Prav imate, evropske volitve, ki bodo potekale maja, bodo nedvomno zelo močno vplivali na prihodnost Evropske unije. Zato se mi zdi, da je kohezija med evropskimi institucijami in vsemi zainteresiranimi stranmi, ki lahko spodbujajo evropske vrednote, tako pomembna. Vsi skupaj moramo spodbujati Evropsko unijo. Moja prisotnost tako tu kot v ekonomskem in socialnem odboru kaže na to, da zaupamo vsem tistim, ki si želijo stopiti na evropsko pot. Za nas ni tako pomembno, katera politična skupina bo zmagala na teh volitvah. Za nas je pomembno predvsem to, da zmagajo proevropski kandidati, da bodo porazili tiste, ki so proti Evropi. To je tisto, o čemer bi morali vsi razmišljati v tem obdobju pred evropskimi volitvami. Enakopravnost med spoloma je nedvomno zelo pomembno vprašanje. Mislim, da bi morali zdaj preiti od podajanja izjav in od razpravljanja o tem k bolj konkretnim ukrepom. Sami smo pripravljeni več storiti s tem v zvezi. 31. marca bomo organizirali konferenco o enakopravnosti med spoloma. Ta konferenca bo potekala v Bukarešti in upam, da se nam boste pridružili. Vloga kohezije je zelo pomembna, pravzaprav je osrednjega pomena za romunsko predsedstvo. Ne moremo zanikati dejstva, da je Evropa razdeljena. Obstajajo precejšnje razlike v stališčih, zato bi morali na kohezijo, kot sem rekla že uvodoma, gledati ne zgolj z političnega vidika, temveč tudi z gospodarskega vidika in vse zadnje tudi socialnega vidika. Tudi zaradi tega se mi zdi, da je kohezija res pomembna osrednja tematika romunskega predsedstva. Je pa to vključeno tudi v naš eh, geslo. Gospa Budino, upam, da sem prav izgovorila vaše ime. Drži, da se Evropska unija sooča s številnimi izzivi. S to vrstnimi izzivi se v preteklosti še nismo soočali, zdaj pa se bo treba z njimi soočiti skupaj. Eden od teh izzivov je Brexit, potem je tu še vprašanje, kaj se bo zgodilo po Brexitu, kakšna bo naša prihodnost in mislim, da bi morali to prihodnost oblikovati skupaj. Pomemben dogodek s tem v zvezi bo seveda vrh, ki bo potekal 9. maja v Sibiju, Lotiti bi se morali tudi izzivo v okviru večletnega finančnega okvira, potem so tu še evropske volitve, ki ste jih omenili, tudi te prinašajo nekaj izzivov. Veliko izzivov se pojavlja tudi na področju migracije, obrambe, azila, terorizma. Sočasno pa se mi zdi, da bi morali poiskati tudi prave odgovore v okviru tradicionalnih evropskih politik. V mislih imam kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko. Večletni finančni okvir je ključna tematika za, Evrop za romunsko predsedstvo. Pogajanja pri tem dosjeju, po mojem mnenju, presegajo zgolj sam postopek sprejemanja odločitev v Evropi. Romunija kot trenutno predsedujoča država Svetu Evropske unije je pripravljena še spodbuditi razprave, da bi potekale hitreje. Želimo si, da bi dosegli hitrejši napredek pri vseh teh dokumentih, o katerih se pogajamo. Naš cilj je, da bi na koncu sprejeli realne, uravnotežene rešitve, da bi jeseni na Evropskem svetu še letošnjem letu tudi podprli takšne sklepe. Solidarnost in enotnost sta pomembni vprašanji v Evropi tudi za me osebno, zato sem govorila tudi o socialni solidarnosti. Mislim, da potrebujemo evropsko solidarnost. Občutek imam, da bi morali spodbujati sodelovanje med odborom regij, tudi z vašim predsednikom sem se o tem pogovarjala, ter ostalimi evropskimi institucijami. Na tak način nam bo uspelo doseči najboljši možni rezultat v trenutnih okoliščinah, ki vladajo v Evropi. Gospa Gabrič, kar zadeva Zahodni Balkan, za romunsko predsedstvo je to nedvomno prednostna naloga, skupaj seveda z vzhodnim partnerstvom. Pogajanja v zvezi s članstvom Severne Makedonije so za nas prednostna naloga. Zato bi želeli tudi pozdraviti dogovor iz Prespe. Mislim, da je to zgodovinski trenutek, ki bo odprl pot državam, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Podpiramo tudi širitveni proces, vendar mora ta temeljiti na zaslugah vsake posamične države. Po drugi strani pa se seveda zavedamo, da moramo ponuditi podporo vsaki državi, ne samo, ko gre za začetek pogajanj o posameznih poglavjih, temveč tudi, ko gre za nudenje tehnične pomoči med samimi pogajanji o poglavjih. Romunija je že povedala, da je pripravljena ponuditi pomoč tistim državam, ki se nam želijo pridružiti na tej evropski poti. Govorili ste tudi o preprečevanju delovanja nedemokratičnih sil in o boju proti tistim silam, ki ne podpirajo Evrope. Zdi se mi, da bi morali evropske državljane čim bolj vključiti v oblikovanje politik. To je najboljši način, kako se tega lotiti. Državljani morajo biti bolje obveščeni o ukrepih, ki jih sprejemamo na evropski ravni. Mislim, da bomo na tak način lahko državljane približali Evropo in Evropo državljanom. To je pot, po kateri bi morali stopati, če želimo, da bi tisti, ki nam je mar za evropske vrednote in načela, prevladali nad tistim, ki se borijo proti Evropi in ki ne verjamejo v ta načela. Gospod Jongman iz skupine EKR. Vi ste govorili o lokalnih organih. Pravite, da so lokalni organi v najboljšem položaju za to, da ocenijo, kje se pojavljajo najboljše naložbene priložnosti. Se strinjam, tudi v tej dvorani zdaj sedita dva takšna pomembna predstavnika z lokalne ravni v Romuniji. Mislim, da bi morali poskrbeti za decentralizacijo. To je nedvomno zelo pomemben korak v tej smeri. V moji državi smo začeli s postopkom decentralizacije v lanskem letu. Na treh ministrstvih smo postopek že zaključili. Poleg tega bomo uložili veliko truda v to, da državljane vključimo v proces sprejemanja odločitev. Namreč na tak način bomo tudi zagotovili, da sprejete odločitve ustrezajo realnemu stanju in potrebam v posamezni regiji ali kraju. Prvi podpredsednik, res je, Finska bo prevzela štafetno palico od Romunije, vi boste predsedovali svetu za nami. Mislim, da smo v okviru trija, Romunija, Finska, Hrvaška, opravili veliko dela. Skupaj smo tudi pripravili program za naslednjih 18 mesecev. To je nedvomno težavno obdobje, ker eh, zaključujemo tudi strateško agendo. Do leta 2019 pripravljamo novo strateško agendo za obdobje 2019 do 2024. Zato je sodelovanje med eh, finskim predsedstvom ter prihajajočim eh, hrvaškim predsedstvom in ostalimi zelo pomembno. Romunija, Hrvaška in Finska moramo sodelovati pri tem. Vse evropske institucije in tudi vsi članice in člani odbora regij ter članice in člani Evropskega parlamenta moramo skupaj doseči cilje, ki smo si jih zastavili tudi v okviru agende za obdobje 2014-2019 res je, da razmišljamo tudi o tem, kakšna bo naslednja strateška agenda. Pripravili smo tudi določene cilje za naslednje 18-mesečno obdobje. Romunija, Hrvaška in Finska smo jih pripravili in to je zelo pomembno za Evropo. Gospod Dragiči, lokalni organi v Moldaviji, kako lahko podpremo skupnosti v Moldaviji? To so tematike, ki ste jih sami izpostavili. Verjetno zelo dobro veste, da je Romunija opravila skupno vladno srečanje za Moldavijo. Mi podpiramo evropsko pot za Moldavijo. Skušamo pa seveda vzpostaviti tudi sektorsko sodelovanje med specializiranimi ministrstvi. To vrstno sodelovanje zelo dobro poteka. Poleg tega smo si zastavili kar nekaj konkretnih ciljev in mislim, da je to pomembno za vse na obeh stranih reke Prut. Podpreti je treba naše moldavske kolege. Zdi se mi, da je to tudi odlična priložnost za nas, da zgradimo mostove med lokalnimi skupnostmi v Moldovi in Romuniji. Kolegica Anžu, vi ste govorili o romunskih šengenskih vizumih. Kar nekaj prijaznih besed ste povedali o predsedstvu, pa tudi o naši državi. Po obisku v Bukarešti bodo številni ugotovili, kako lepa država je Romunija. Mi se že veselimo njihovega obiska. Kar pa zadeva vstop Romunije v šengansko območje, od leta 2011 eh, Romunija izpolnjuje vse tehnične kriterije za vstop v šengansko območje, kar je priznala tudi Evropska komisija. Nažalost pa smo postavljeni pred politično odločitev. Romunija je izpolnila vse svoje cilje kot da bi bila že zdaj članica šengenskega območja. In zdi se mi, da je čas za to, da se sprejme politično odločitev, da se Romunijo vključi v šengensko območje. Sama zaupam izjavam, ki jih je podal predsednik komisije Jean-Claude Juncker. Rekel je, da se mora Romunija letos pridružiti šengenskemu območju. Enako izjavo sem slišala tudi strani predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanija. Upam, da nam bo uspelo sprejeti politično odločitev s tem v zvezi, ker je govora o enotnosti in koheziji. Ta načela moramo spoštovati tudi v okviru šengenskega območja. Potem kar nekaj govora je bilo tudi o pravni državi. Še enkrat bom podarila tisto, kar sem že povedala. V Romuniji vlada pravna država. Naj še enkrat podarim, kaj je povedal predsednik Evropske komisije. Pravna država, pravice državljanov in boj proti korupciji so trije elementi, ki jih mora zagotavljati vsaka država. Kot ministerska predsednica Moram seveda biti pozorna na vsa ta vprašanja. Lahko vam zagotovim, da je boj proti korupciji skupaj s pravicami državljanov in pravno državo zame osebno prednostna naloga. Kar pa zadeva Beneško komisijo. Romunska vlada ni nikoli sprejela izrednih odločitev, zgolj eno samo nujno sodbo smo sprejeli, s katero smo želeli upoštevati priporočila Beneške komisije. Kar zadeva vse navedbe in natovcevanja v zvezi z romunsko vlado, ki naj ne bi izvrševala določenih zadev, to enostavno ne drži. Gospod McCarthy. Omenili ste akcijski načrt za velika mesta, za državljane, omenjali ste tudi podporo kohezijski politiki. Bila sem poslanka devet let, bila sem članica odbora regij, na stotine predlogov sprememb sem uležila tudi, ko gre za kohezijsko politiko. Kohezijska politika in skupna kmetijska politika so po mojem temeljni kamni za evropski projekt. Zelo vesela sem, da lahko vidim, da v odboru regij podpirate ta stališča, da se strinjate s kohezijsko politiko in da podpirate predloge s tem v zvezi. Mislim, da bi kohezijska politika morala biti povezana z ustreznimi finančnimi viri, ki bodo omogočili, da se kohezijska politika uresniči v praksi. Zahod, vzhod, sever, jug, bolj razvite regije, manj razvite regije. To so elementi, na katere se nanaša kohezijska politika občine, mesta, velika, majhna. Kohezija je pomembna, vendar mora imeti vsa potrebna finančna sredstva na voljo. In to je zelo pomembno. In k temu bomo stremeli tudi, ko predsedujemo Evropski uniji. Subliniens faptul. Obenem bi želela povdariti, da bomo nepristranski posredniki in da bomo iskali soglasje tako kot je to bistvenega pomena pri vsakem predsedstvu Evropske unije. Ponovno se vam lepo zahvaljujem za vsa zastavljena vprašanja in prav gotovo imate v nas prijatelja ter partnerja v Evropskem kohezijskem projektu. Hvala. Merci beaucoup, Madame la Première ministre, pour ces réponses que vous avez najlepša hvala, gospa predsednica vlade, za vse odgovore. Z veseljem se pripravljamo na sodelovanje, sploh v času vrha 14. in 15. marca na osmem srečanju mest in vasi v Evropi. Pospremil bom predsednico vlade Romunije, medtem pa bom prevzel krmilo pod predsednik vlade Marko Markula, ki bo upravil delo do konca plenarnega zasedanja. Kot veste, moramo sprejeti še kar nekaj mnen. Dobro delate tudi jutri zjutraj. Eh, Tako, spoštovane gospe in gospodje, člani in članice odbora Regi, kar nekaj mnen moramo sprejeti danes zvečer, nekoliko bomo spremenili tudi vrstni red obravnavanih točk. Najprej bomo obravnavali to, kar naj bi obravnavali ob šestih, torej mnenje Ane Magjar. Z nami je tudi poslanka Evropskega parlamenta Roberta Metsola, začeli bomo s to točko, temu sledi obravnava dveh mnen na strani Sedeka, najprej Janus Drazoni, na to pa še Ulrike Hiller. Potem pa bomo nadaljevali tako, kot sme dogovorili z nadaljno obravnavo mnen, z izjemo mnen, mnenja Mihila Skefera, ki ga bomo sprejemali jutri izjutraj. Torej, tako kot sem napovedal, se bomo lotili mnen po tem vrstnem redu. Če se lahko glede tega strinjamo, se vam lepo zahvaljujem. Lepo pozdravljam Ano Magyar, Če ste pripravljeni, prosim, da na kratko predstavite svoje mnenje. Vaši predstavitvi pa bo sledil še govor Roberte Mecole. Ana, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za besedo. Veseli me, da lahko spregovorim o Evropski mejni in obaljni straži konkretno o novem predlogu uredbe. Varovanje zunanjih meja je izjemnega pomena tako na regionalni kot na nacionalni ravni. Na regionalni ravni je bistvenega pomena, da ugotovimo, kako se obmejna območja soočajo z vprašanjem nadzora na mejah. Zagotoviti moramo, da bo mogoče notranje meje Evropske unije prečkati svobodno in na ustrezen način, predtem pa moramo poskrbeti za ustrezno varovanje zunanjih meja. Seveda lahko Frontex pomaga pri tem procesu, agencija je to tudi počela zadnjih nekaj let. Frontex pa moramo zdaj okrepiti, tako da se bo lahko še bolj učinkovito soočal z problematiko zaščite zunanjih meja. Oblikovala sem to mnenje in se pri tem še posebej posvetila po razdelitvi nalog in pristojnosti, obenem pa sem jasno orisala tudi ustrezno sodelovanje med različnimi akterji. Predlog Evropske komisije poudarja pristojnosti komisije in nekdanje agencije Frontex. Mislim, da je potrebno upoštevati dejstvo, da Frontex in Evropska komisija nista sama po sebi politični instituciji in bi morali biti kot taki politično neutralni. Če Evropski komisiji in Frontexu podelimo pooblastila, po potem mislim, da se bomo tega lotili na nepravilen način, tudi pristop bo necelovit. Obravnavati je treba tako tehnična kot politična pooblastila. A vélemény úgy van fölépítve, hogy azokat... In seveda, to moje mnenje odraža. Skušala sem vključiti tiste amandmaje, ki se mi zdijo to pogledno najpomembnejši v mnenju se sklicujem na štiri kategorije, namesto na tri kategorije, kot jih predlaga Evropska komisija. Lepo se zahvaljujem gospe Mecoli za vse sodelovanje. Lahko povem, da sem vključila štiri omenjene kategorije v svoje mnenje. Še nekaj bi želela povedati. Res se je bilo čudovito pogajati tudi s predstavniki Evropske komisije. Udeležila sem se tudi razprav v Varšavskem uradu Frontexa, tudi tam je potekalo odlično sodelovanje. To je torej glavna usmeritev mojega mnenja. Zadnji del mnenja poključuje še politično izjavo. Hvala. Najlepša hvala, Ana. Zdaj pa Roberta Mecola. Izvolite. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz se lepo zahvaljujem glavni poročevalki, gospe Magjar. Dobro smo sodelovali tudi v pogovorih z vsemi deležniki in akteri. To vprašanje namreč zadeva vse. Organizirani kriminal in terorizem, to sta dve vprašanji, ki ne poznata meja. Prehajata preko držav, preko kontinentov. na področju migracij je to eno glavnih perečih vprašanj te generacije. In s tem vprašanjem se bomo lahko na ustrezen način soočili, če bomo poznali vse vidike. Popolnoma vseeno, ali gre za migracijo v Združenih državah, v zalivskih državah ali pa tukaj v Evropski uniji. To je globalni fenomen, ki se ga je mogoče lotevati le z globalnim pristopom. Ne moremo se še naprej pogovarjati, ne, da bi sprejeli tudi ustrezne dolgoročne rešitve. Ne smemo se le nekako spontano odzivati na te situacije. Nekaj bi želela pojasniti. Vprašanja migracije ni mogoče rešiti iz enega dne v drugega. Če želimo rezultate pri tej problematiki, potem mislim, da nam to lahko uspe moje stališče, stališče poročevalke pri tem vprašanju, pa tudi stališče koordinatorke na odboru Libe na Evropskem parlamentu, je naslednje. Migracije se moramo lotiti celovito in na uravnovešen način. Tako da bo ta pristop vseboval vse legitimne elemente, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti. Ne pozabimo tudi na moralno odgovornost, ki jo imamo. Ne na zadnje smo ljudje pravični moramo biti z vsemi, ki potrebujejo zaščito. Obenem pa moramo biti strogi do tistih, ki izkoriščajo najšipkejše. To, kar se želimo doseči z novo zakonodajo oziroma uredbo o Evropski meni in obalni straži, je naslednje. Vse to, kar sem omenila, ta predlog bomo sprejemali na Evropskem parlamentu in mislim, da bo uredba okrepila varnost na mejah. Obenem pa se bomo nekako zaščitili tudi pred tistimi imigranti, ki niso upravičeni do zaščite. Po obravnavi osnutka predloga komisije novembra sem prejela 1800 amantmajev glede predloga Evropske komisije. Jasno je, da to vprašanje zanima vse člane iz vseh političnih skupin. Spremljajo tudi vas napredek dosežen pri tem zakonodajnem delu. Z delom ne odlašamo in trenutno smo že v zaključni fazi pogajanja glede kompromisnih predlogov, tako na politični kot na tehnični ravni. Seveda moramo zaključiti z delom na odboru, če želimo glasovati o tem mnenju med plenarnim zasedanjem v Štrasburu. To je zelo pomembna evropska zakonodaja in zato ji posvečamo tudi ustrezno pozornost. Uložili smo tudi nekatere amandmaje, predloge sprememb, ki bi jih morali vključiti v zakonodajo, pri tem pa upoštevamo tudi to, kar pravijo posamezne države članice. Prisluhnili smo tudi članom vašega odbora ter vsem drugim akterjem in deležnikom, ki so predstavili svoje amandmaje, ki bi jih lahko vključili v končno različico zakonodaje. Upam, da bo zakonodaja pripravljena pred volitvami maja. S tem predlogom dajemo ustrezno fleksibilnost vsemu osebju, ki ga moramo napotiti na mejna območja, ki so pod največjim pritiskom. V zadnjih nekaj letih smo že dosegli kar nekaj napredka. Ampak dejstvo, da države članice niso v ustrezni meri prispevale osebja in opreme, je škodilo učinkovitosti dela agencije. Obstaja jasna potreba potem, da je treba bolj učinkovito poskrbeti za zunanje meje Evropske unije, okrepiti je treba tudi vlogo mejnih policistov, njihove pristojnosti, Povečati je treba vire in razširiti mandat. Evropa mora biti zmožna učinkovito upravljati zunanjimi mejami, obenem pa mora poskrbeti tudi za vračanje tistih, ki pridejo v Evropo, pa niso upravičeni do sprejema. Okrepiti moramo varnost v Evropski uniji. Predlagali smo številne spremembe, agencija naj bi dobila tudi svojo operativno vejo, razširili naj bi jedro deset tisočih uslužbencov na operativni ravni, ki ima izvršne pristojnosti in na ta način bomo podprli operacije v državah članicah. Razširjeno jedro pomeni tudi večje zmogljivosti za intervencije, ko bo to potrebno in ta način bomo bolje zaščitili zunanje meje Evropske unije. Obenem bomo preprečevali sekundarne premike in učinkovito izvajali vračanje nezakonitih migrantov. Za nas je varnost prioritetnega pomena v prvi vrsti, sploh v smislu interesov evropskih državljanov. Tudi evropske državljane najbolj skrbi to vprašanje. To pomeni, da moramo to upoštevati, izpolniti ta pričakovanja, če želimo ohraniti šengensko območje, zagotoviti prosto gibanje med državami članicami Evropske unije ponovno moramo vzpostaviti medsebojno zaupanje med državami članicami, kar pomeni, da je treba zunanje meje zavarovati. To, kar se je dogajalo leta 2015 v času sirske krize, je jasno pokazalo na to, da včasih sodelovanje med menjimi državami ni ustrezno. Zdaj sta predvidena dva scenarija, v katerih lahko ukrepa menji policist. Prvič, če država članica zaprosi za pomoč, In drugič, če vaši pristojni organi pregana, pregona ocenijo, da obstaja določeno vrzel, za katero je treba poskrbeti. Z novim predlogom smo poskrbeli tudi za ta dva scenarija. Vsakdo se mora zavedati tega, da kljub temu, da Sirija, Jemen, Alžirija nista v neposredni soseščini, to še ne pomeni, da se lahko odrečemo svoje odgovornosti. Včasih je svet veliko manjši, kot si mislimo. Tako med evropskimi državljani v državah članicah, kot drugot obstaja veliko strahu in tega ne smemo ignorirati. Šengensko območje med državami članicami Evropske unije obenem pomeni, da je treba ukrepiti nadzor na zunanih mejah začeti se moramo pogovarjati o dolgoročnih strategijah. Celotna razprava, ki zadeva migracije, tako zakonite in nezakonite, je seveda zelo čustvena, saj se dotika mehkega jedra vseh tistih vprašanj, ki skrbijo ljudi. Tam je težko doseči soglasje. Moramo preseči volilne taktike in doseči ustrezen konsens. Moja dožnost je, da podarim predvsem to, da je vprašanje migracij predvsem človeško vprašanje. Ne na zadnje se pogovarjamo o človeških bitih in ne smemo pozabiti, da je za vsako statistiko, za vsako številko, ki jo lahko preberemo, v časnikih tudi dejansko življenje in upanje v boljše prihodnost. Najlepša hvala. To je zelo pomembna tema. Kar nekaj prispevkov bodo imeli naši člani. Rajon, others as well may. Po omenjenih kolegih in kolegicah bodo dobili besedo drugi. Janus, izvoli, tvoja beseda. Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Najlepša hvala. Če si ogledam ta predlog, se zdi, da je usmerjen v to, kako najbolj učinkovito zaščitimo zunanje meje. Ko pa si to besedilo pogledamo bližje, postane veliko bolj jasno, da se moramo najbolj dogovoriti glede tega, kako naj se lotimo migracije in kako naj to iz nacionalnih pristojnosti prenesemo na Evropsko komisijo. Nekatera pooblastila se prenašajo na Evropsko komisijo, to je res, ampak zdi se mi, da se je Evropska komisija v preteklosti prepogosto pozno odzivala. Lepo se zahvaljujem poročevalki za vse upravljeno delo. Skušala je izboljšati to besedilo. Ampak trenutno ta predlog še ni dovolj dober. Vincenzo Bianco. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Um, torej pri tej tematiki me navdajajo določene emocije. 4. februarja 2001, torej natančno pred 18 leti, Ko sem bil minister za notranje zadeve Republike Italije, sem v srečanju, na srečanju s komisarjem Portugalcem sva razvila idejo, da bi imeli sodobno evropsko mejno policijo. Minilo je 18 let in sedaj vidim, um, In to me navdaja, seveda, z britkimi izkušnjami, koliko je bilo stisk. In pravzaprav, bi, če bi imeli evropsko mejno policijo, teh primerov ne bi bilo. Danes eh, pa smo spet eh, v pomembnem trenutku. Jaz pozdravljam ta predlog in odbor regi mora dokazati pogum. Če želimo evropsko politiko varovanja meja, mora to biti prava evropska politika. V mnenju naše poročevalke najdem nekaj pozitivnih točk, vendar tudi eh, pomankanje eh, hrabrosti, ko gre za um, pooblastila Evropske mejne policije. Kaj ti, če je to organizem, ki je pod nadzorom, nima veliko smisla. Zato eh, bo seveda odvisno od tega, kako bomo glasovali o amandmajih. Če bodo amandmaji okrepili idejo, da se skupaj lotimo teh eh, tem in potem ne bo teh problemov, kot je z ladjo eh, Sea Watch ali Dichoti, ker bo Evropa se ukvarjala s temi vprašanji, in potem bom glasoval za mnenje. Če pa bomo glasovali proti amandmajem, pa uh, mi bo žal, ker bom moral glasovati tudi proti mnenju. Um, Najlepša hvala. Franko, Jakob, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Um, torej v, razpravljali smo o tem, ali naj bi odbor regi pripravil mnenje na to uredbo, kaj ti gre predvsem za nacionalne pristojnosti, ampak finančne posledice. Um, tudi deset, deset tisoč novih uradnikov, um, to se nam je zdelo, um, da um, naj pripravimo mnenje tudi mi, kaj ti to vpliva na regionalne lokal, lokalne oblasti, predvsem predvsem pa tudi, ker gre za migracijsko politiko, ki naj bi bila koherentna in tudi razumljiva. Potem smo izbrali splošno poročevalko in sicer, da bi um, pripravili mnenje ob istem času kot eh, Evropski parlament. In, um, Um, imeli smo samo splošno razpravo v odboru CIVEX, nismo pa pripravili skupnih amantmajev, tudi predlogov sprememb um, in zato eh, naj bi to zagotovili tudi na plenarnem zasedanju. Um, gospa Mjagjar je predstavila eh, to mnenje in se ji za delo zahvaljujemo, ampak tu vidimo eh, določene napovedi, tako kar zadeva zakonodajne akte, kot tudi uh, torej, ki jih ne moremo deliti. Gre predvsem za zmanjšanje operativnih zmogljivosti eh, tega novega mehanizma. In eh, logika je, da bi pristojnosti bile spet eh, v nacionalnih rokah, da bi ta, ti mejni policisti bili samo neke vrste pomočniki nacionalne mejne um, policija. In to ni v smislu skupnega varovanja meja in skupne politike na področju zagotavljanja varnosti in na področju migracij. In razen tega v teh manjih vidimo krepitev nekaterih tem, ki se osredotočajo samo na zapiranje meja glede um, migrantov. Mislim, um, Sprejeli smo že mnenje kolega, kolege Bosmana decembra, kjer je eh, bilo zagotovljeno večje ravnovesje. Ni šlo samo za zapiranje meja, temveč tudi za integracijo eh, politik o migracijah. Torej, če ne bodo sprejeti ključni amanmaji in s kolegico Magyar smo razpravljali o tem, potem bo skupina eh, socialistov glasovala proti temu mnenju. Okay, uh, next, uh... Dobro, Kristofer Jonov. Oui, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Predolgo že odlašamo zaščito naših zunanjih meja. Določene države članice, pa tudi politične skupine so se dolgo ukvarjale z vprašanjem zaščite meja, zato da bi se zaščitili pred nezakonitimi migranti. Evropska komisija pa se zdaj odloča, ne le v tem, da se bo razširilo jedro enote na 10 tisoč službencov mejne in obalne straže, ampak obenem mislim, da ni toliko važno, da govorimo o teh številkah, bolj moramo ukrepati. Države članice morajo ohraniti svojo suverenost, tudi na to ne smemo pozabiti, ampak mejna in obalna straža mora imeti tudi določene pristojnosti z možnost ukrepati. Ne smemo pozabiti na prvotni predlog Evropske komisije, moramo dati mejni in obalni straži ustrezno ulogo, podporo strani Evropske unije, zagotoviti koordinacijo na evropski ravni. Bomo pa nasprotovali mnenju, ki ne bo šel v to smer in dejansko ne bo poskrbel za to, da bo to postala učinkovita EBCGA, ampak le nekaj, kar je zapisano na papirju. Najlepša hvala še tri prispevki članov, David Simons, François de Coster in François. David, izvoli. Najlepša hvala predsedujoči. Združeno kraljestvo je zavezano k nadaljni podpori evropskega truda vloženega v upravljanje in zaščito naših meja. To mnenje sicer spoštujem, mislim, da je poročevalka opravila dobro delo, dosegla ravnoteže pri zelo občutljivem vprašanju in mislim, da je za odbor regije to zelo pomembno, saj gre za lokalne in eh, regionalne uprave ter vlade, ki pogosto plačajo ceno, ko nam spodleti ustrezno upravljanje z zunanjimi mejami. Takšna pobuda, ki bo zagotovila dodatno podporo temu, kar bo še vedno v okviru pristojnosti držav članice, nekaj, kar moramo pozdraviti. V zadnjih nekaj letih smo videli, da so se izzivi na področju migracij dobesedno premaknili, geografsko spremenili pa tudi po naravi. Vsaka država članica, ki se mora s tem soočiti, se mora soočiti z velikim izzivom in naš dostop do tega vira bo bistvenega pomena, izredno dragocen. Moramo pa problematiko obravnavati tudi v kontekstu drugega dela, ki ga upravljamo na odboru o regiji. Gre tako za bilateralno delo, kot za druge oblike dela. Vem, da številni naših eh, sosedov, naprimer iz Francije, ki so predstavljali pristanišče, so bili zelo aktivni na tem področju, pa tudi delavci iz Irske so se pogovarjali z nami, sami smo se pogovarjali s temi državami, tudi o tem, kako bi se lahko sodelovanje nadaljevalo v prihodnosti. Z vidika Združenega kraljestva pozdravljamo to poročilo, videli bomo še, kako bo s temi amantmaji, ampak menim, da lahko to mnenje kolektivno podpremo, to bo dobro delovalo v prihodnosti. Zdaj pa François de Coster, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa Magyar, spoštovani kolegi in kolegice, zahvaljujem se poročevalki, da se je lotila tako občutljivega vprašanja in to je tudi vprašanje, ki nas postavlja na razpotje. Ali bomo zgradili bolj učinkovito Evropo? Toliko let že poslušamo razpravo o vzpostavitvi Evropske mene in obalne straže. To naj bi bila učinkovita pot naprej. In čudi me, da danes, ko skušamo oblikovati to učinkovito Evropo, na prvem mestu želimo Evropo nekako ošibiti. Če si želimo zagotoviti učinkovito Evropo, potem si moramo dati tudi evropska sredstva, ki bodo bolj učinkovita. Menim, da obstaja določena logika v poročilu kolegice Matjara, ampak ta logika ni logika, ki bi jo lahko podprl sam mislim, da bomo učinkoviti le, če se bomo držali prvotnega predloga Evropske komisije. To, da zdaj nekako šibimo ta predlog, bo prikrajšalo na koncu koncev evropske državljane orodja, ki bi res bilo lahko ambiciozno in učinkovito. Mislim, da je vprašanje zaščite zunanjih meja nekaj, kar si zasluži takšne podpore. Predlagam kolegici Magjaro Vido omakne 2R, 9R in 14R in v tem primeru bomo res lahko podprli njeno mnenje. Najlepša hvala. Okay, uh, next is Franz. Franz, izvoli. Ja, ich möchte... ja, nočem se spuščati v podrobnosti amandmajev, želim pa nas splošno povedati naslednje. Prvič, čestitam Ani Madjar, mislim, da se je res zelo potrudila, da pripravi dobro mnenje. In to ji je tudi uspelo, kar zadeva utemeljitev učinkovite zaščite zunanjih meja in tudi kar zadeva učinkovito politiko vračanja. Torej, ta utemeljitev je dobro uspela. Vendar moram tudi povedati, da eh, sklepi, ki jih povzema iz tega, niso um, razumljivi. Kaj ti, če smo vsi za to, da učinkovito zaščitimo zunanje meje in če želimo dobro politiko vračanja, potem potrebujemo močan Frontex na zunanjih mejah. Nihče ne dvomi o tem, da moramo notranje meje ščititi sami. O tem ni vprašanja. Ampak evropske meje, zunanje meje Evropske unije Zato potrebujemo močan in učinkovit Frontex. In že to želim opozoriti na to, da je predsedst, avstrijsko predsedstvo v svetu do konca poskusilo najti rešitev, da bi že v letu 2020 zagotovili 10 tisoč sodelavcev za Frontex za učinkovito zaščito meja. Vendar v svetu žal ni uspelo sprijeti tako, tako odločitev, ker ni bilo soglasja delim sicer vse utemeljitve, ki jih je navedla Ana Magjar, vendar se mi zdi, da moramo iz tega povziti drugačne sklepe in zato se je treba o podrobnostih še pogovoriti. Vendar se tudi sprašujem, ali je smiselno, da v mnenju uh, Eh, gremo v podrobnosti, kako dolgo naj nekdo deluje, v kateri funkciji, ali je to res naloga odbora regi. Mislim, da moramo izraziti svoje načeljno mnenje in to potem posredovati tudi komisiji. Okay, uh, Dobro. Če se lahko lotimo zdaj amantmajo se bo poročevalka odzivala na konkretne spremembe, ko se bo pojavila potreba potem, tega se bomo lotevali po posameznih točkah, ali bi se želela morda Ana odzvati že takoj? Ne. In vendar, besedo ima še enkrat poročevalka. Izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, čisto na kratko se bom odzvala na to, kar ste povedali kolegi in kolegice. Najprej se lepo zahvaljujem vsem za pripombe. Te jasno kažejo na to, kako občutljivo je to vprašanje, pa tudi kako pomembno je za vse nas. Gospod Agilan, po mojem mnenju besedilo ni šipko. Skušala sem se osredotočiti na najpomembnejše vsebinske elemente. In menim, da Frontex mora imeti možnost pomagati in dajati podporo pri zaščiti zunanjih meja na bolj učinkovit način. Kar zadeva sodelovanje, si želim sodelovanja in to je razvidno v mojem besedilu. Mislim, da je nisem pozabila na nikogar. Tukaj je vloga za vsakogar. Omenjamo svet, komisijo, pa tudi Frontex. V izhodičnem predlogu se sveta sploh ni omenjalo. Zato menim, da smo dobro izpostavili sodelovanje pri celotnem vprašanju. Potrudila sem se po najboljših močeh zato, da sem podarila pomen sodelovanja v mnenju. Zato pa še to, kar je dejal gospod Kapur. Ne gre za prenašanje pooblastil, ampak gre za krepitev agencije Frontex, ne da bi izkrivljali trenutno porazdelitev pristojnosti. Ne dajemo dodatnih pristojnosti državam članicam na nacionalni ravni, te pristojnosti ohranjamo, dajemo pa dodatno možnost za tehnično podporo. Ni pa to vezano na zadolžitve pristojnih organov. Nekdo je omenil tudi vprašanje suverenosti. Suverenost je seveda zelo pomembna v posamičnih državah članicah, prav tako kot sodelovanje. In zato pravim, da se mi zdi pomembno, da Frontex prevzame določene zadolžitve na tem področju. Zahvaljujem se tudi gospodu Simonsu, ki je omenil lokalne in regionalne organe. Če imamo na regionalni ravni kot regionalni politiki težave z mejami, potem se moramo o tem pogovarjati tudi z nacionalnimi vladami. Če nacionalne pristojnosti prenesemo na Evropsko komisijo, potem jih lahko o določeni problematiki verjetno obvestimo. Ampak, če pristojnosti prenesemo na Evropsko komisijo, se tukaj pojavijo težave zaradi subsidijarnosti. To pomeni, da bi subsidijarnost pravzaprav umaknili iz tega mehanizma. Zdaj pa še odziv na pripombe gospoda Dekosterja. Žal ne moram umakniti mojih amantmajev, amantmajev poročevalke. Okay? moji amantmaji jasno kažejo na to, da sem skušala iz vaših amantmajev prevzeti določene vsebinske elemente, ki jih je mogoče vključiti v predlog. In dejansko sem se odmaknila od prvotnih predlogov v številnih primerjih, spoh pri zadužitvah pristojnih organov. V določeni meri torej sem sprejela vaše predloge, čeprav ne v celoti. In takšni so tudi kompromisni amadmaji. Teh amadmajev ne moram umakniti, ne na tej točki, to se mi ne zdi smiselno in obenem se mi ne zdi smiselno, da bi sprejeli izhodišnji predlog Evropske komisije. Najlepša hvala Šalsberger za, gospod Šalsberger, za vaše pripombe. Verjetno bomo obravnavali vsako posamezno točko, potem pa bomo ugotovili, zakaj je nekaj pomembno ali pa ne. Hvala. Hvala. Sedaj pa bomo glasovali o amenmajih. Prvi amenma, amenma ena, je umaknjen. Zato se o tem ne bo glasovalo. Gospod Milano, ne, gre za manjma dva. Manjma dve. Ja, gremo na naslednji amanma, amanma 2R. Če bo ta sprejet, potem odpade ta 2 in 11 in tudi deloma 10, gospod Milano. Hvala, gospod predsedujoči. To je eh, prvi primer amanmaja R, eh, ki ni rezultat eh, medijacije um, in v bistvu eh, to ni vsebina iz našega manjmaja 2, temveč enostavno samo ponovno predlaga besedilo poročevalke, ki pa nima nič skupnega z medijacijo. Ključna točka tega manjmaja je, da se uh, spoštuje predlog komisije, da um, torej, eh, mi moramo obogatiti eh, predlog komisije, ne pa da ga oslabimo. In v bistvu eh, to vpliva na celotno mnenje. In zato um, predlagam isto, kot je povedal predstavnik uh, Alde in sicer, da poročevalka umakne amanmad VR. Uh, Če ne, pa eh, predlagam, da glasujejo kolegi proti amantmaju 2R in eh, za amantma kolega Bjanka. Torej, tisti, ki so za 2R, naj glasujejo sedaj. Oziroma, poročevalka dobi besedo. Kratek komentar. Bom zelo na kratko odgovorila. Eh, želim eh, ohraniti ta amanma, kajti to je kompromis pomembno je, da je to povezano s pooblastili držav članic. Glasujemo. Kdo je za 2R? Kdo je za? Dobro. Kdo je proti? To bomo elektronsko preverili. Kdo je proti? mislim, da je pošteno, če to naredimo. Začeti glasovanja. 2R. Have all vote. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Večina zavrača ta predlog dvere. Predlog dvere je s tem zavrnjen. In zato bomo glasovali o amanmaju dve. Kdo je za? Prosim, da dvignete roko. Hvala lepa. Proti? Proti? Večina je za, zato je amandma 2 sprejet. Potem amandma 3. Za, kdo je za? Hvala proti. Tudi to je sprejeto, hvala. Amandma 4. Za. Glasujte, prosim. Hvala, kdo je proti? Večina podpira predlog, zato je sprejet. Amanma 5 za, glasujte prosim, z dvigom roke, proti, večina uh, je proti in amanma je zavrnjen. Amanma 6 za, hvala proti, to bomo elektronsko preverili. Can we close the vote yet? Konec glasovanja. Večina je za, s tem je amanma sprijet. Amanma 7 in 8 sta identična in zato bomo skupaj glasovali o njih. Kdo je za? Hvala proti. Večina je za zato je to bilo sprejeto. Poročevalka želi, da se elektronsko glasuje o teh amanmajih 7 in 8 elektronsko glasovanje. Electronic. Electronic Elektronsko glasovanje o amanmajih 7 in 8 gospod Petriš. Oui. Konec glasovanja. Večina je za, zato sta amandmaja sprejeta. Devetere, če bo ta amandma 9r sprejet, potem odpadejo 10, 11, 14 in 15, so brezpredmetni. Torej, to je skupno glasovanje o 9r in 14r. Kdo je za? Hvala, proti. Večina je proti in zato sta amandmaja zavrnjena in sedaj glasujemo ločeno o amandmaju 9, ta je že umaknjen. Amandma 10, glasujemo o amandmaju 10 za. Hvala proti. Večina je za. To je bilo sprejeto. Potem amandma 11 za. Eh, opravičujem se. 11 je brezpredmeten, kaj ti amenma 10 je bil sprejet. Zato nadaljujemo z amenmajem 12 za. Hvala proti. To bomo elektronsko preverili. Amenmar 12. Elektronsko glasovanje. Okay, we... Voilà, konec glasovanja. Večina je proti. To je torej zavrnjeno. Nadaljujemo s amandmajem 13 za. Voilà, proti. To je sprejeto, hvala. Potem 14. Ne? Ja, 14. Zato, ker smo imeli to skupno glasovanje. 14, glasujemo. Za. Kdo je za? Hvala proti večina podpira amandma in zato je sprejet. Eh, sedemnajst uh, je naslednji, kajti eh, petnajst uh, in šestnajst sta identična s štirinajst. Sedaj glasujemo o amandmaju sedemnajst za. Kdo je za? Hvala proti. Sprejeto amandma 18 za, pro, hvala proti, sprijeto, amandma 19 za, hvala proti, sprijeto. Dvajset R, če bo dvajset R, kdo je za? Dvajset R. Hvala proti. To bomo elektronsko preverili. Can we close the vote? Konec glasovanja. večina s enim glasom, um, predlog je sprejet, potem 22 za, kdo je za, naj dvigne roko, prosim, uh, proti, večina je za sprejeto, 23 ta predlog je umaknjen in gremo na 24 r, če bo ta amandma 24 sprejet, potem odpade, je brezpredmeten amandma 24. 24 r. Kdo je za? Hvala proti. Bomo elektronsko preverili.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 Hvala proti. Tudi to bomo elektronsko preverili. Okay, we can... Konec glasovanja. Večina je za predlog spremembe sprijet. Predlog poročevalke 25dr. Če bo sprijet, je 25 brezpredmeten. Glasujemo 25dr. Za, proti. Večina je za. To je sprijeto, 25 je zato brezpredmeten. Naslednji amandma je 26 za. Hvala proti. Sprijeto poroč, amandma poročevalke 27 r. Če sprejeto je 27 brezpredmetno, kdo je za? Hvala. Proti. Tudi to bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali konec glasovanja? Večina je proti zavrnjeno. In zato bomo glasovali o amanmaju 27 za. Hvala proti. Večina je za in zato je amanma sprijete poro, predlog poročevalke 28DR za. Hvala proti. To je sprejeto. 28 je zato brezpredmeten 29, amandma 29. Če bo sprejet, je 30 brezpredmeten. Kdo je za 29? Proti. Večina je za. To je bilo sprejeto. 30 eh, je brezpredmeten, 31, ki je umaknjen in nam ni treba glasovati, potem amandma poročevalke 32 r. Kdo je za? Hvala, proti. Ni, e, to je sprejeto. In naslednji je 33 za. Glasujte, prosim. Hvala proti. Večina je za in to je sprejeto. 34 za, glasujte prosim. Hvala proti. Večina je za in tudi to je sprejeto. E, to so bile glasovanja o manjmajih, sedaj pa glasujemo o mnenju, tako kot je bilo spremenjeno. Kdo je za mnenje? Hvala, proti, vzdržani, nihče se ne vzdrži, oziroma dva se vzdržita. Hvala. S tem je to mnenje sprejeto. E, to je bilo trdo delo za poročevalko, z nekaterimi spremembami je to mnenje zdaj bilo sprejeto. Okay pride and uh, the next uh, opinion is naslednje mnenje je mnenje Janoša Karadžonija Oops.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 Right. Janos, uh, Janos uh, Karažoni, Karažoni, ali sem to pravilno izgovoril, beseda je vaša in um, sicer boste podali uvod v to mnenje. Hvala, gospod predsedujoči, lep uh, popoldan, kolegice in kolegi, sem danes že govoril. In sem rekel, da, je veliko, da mi je v veliko čast, da sem lahko um, se ukvarjal s tem dokumentom in v imenu odbora Rigi pripravil mnenje. To je bil tudi velik izziv um, povezati različna mnenja, kajti um, gre za dva zelo um, različna dokumenta in sicer um, Ustvarjalna Evropa in sporočilo Komisije o kulturi na splošno. Nis moral pripraviti mnenje o obeh dokumentih istočasno. Prosim, da spoštuj, spoštujete govornika in prosim za mire v dvorani. V zadnjem času je komisija poudarila pomen sodelovanja na tem področju, ampak mislim, da da moramo predvsem povdariti tudi pomen lokalnih in regionalnih oblasti pri tem. Kaj ti ljudje, ki živijo daleč, stran od velikih mest, morajo prijeti dovolj informacij o pobudah Evropske unije, o programih, o možnostih, in tudi uh, o uh, načinu sprejemanja odločitev in treba jih je vključiti v ta proces um, sprejemanja odločitev. O um, projektu Ustvarjalna Evropa naslednje. Za kul sektor kulture je to velika priložnost za obdobje 2021-2027 eh, bo to samostojen program in to bo ustvarilo ugodno situacijo za vse ustvarjalce na področju kulture. Kar zadeva proračun, menim, da je eh, dolgoročno strateško razmišljanje in tudi jasna zaveza za podporo kulturi, da to pomeni, da ena cela milijarde evra um, um, v tem besedilu naj bi eh, zvišali na vsaj 2 milijardi evrov. Če si ogledamo tri različne sektorje, želim izraziti zaskrbljenost glede na razmerje eh, prioritet, eh, ki um, jih namenjamo kulturnemu sektorju. Nova agenda za kulturo je temelj za evropsko identiteto in to bo tudi krepilo partnerstva s partner, partnerji zunaj Evrope in razen tega bo izboljšalo tudi sodelovanje z akterji z drugih področji, kot naprimer z področja izobraževanja. Sporočilo izpostavlja vlogo lokalnih in regionalnih oblasti, ko gre tudi za obnovo eh, kulturne dediščine, kjer vidimo potencial za rast, eh, kjer pa je treba povečati tudi učinkovitost. Uh, razen tega moramo vključiti tudi mobilnost. Hvala v eh, vse to. Hvala lepa. Ali lahko takoj glasujemo o amanmajih? Ja, mislim, da ja. Eh, eh, ena in dve glasujemo v sklopu, kdo je za. Hvala lepa proti. Nihče. Ta dva manjmaja sta sprijeta. Manjma tri. Za. Hvala proti. Večina je za, to je sprejeto. Manjma štiri je umaknjen, o tem se ne bo glasovalo. Manjma pet za. Proti to bomo elektronsko preverili. E, poročevalec to želi nakratko komentirati. E, moja pripomba se nanaša na amanma 5. Sedanje besedilo e, velja do decembra 2020. Žal so države članice v tem programu potrebovale finančno podporo v posameznih primerjih. V oktobru je bilo sprejeto besedilo in je vsebovalo tudi protislovne elemente in zato to pravim. Zato moramo torej glasovati, kdo je za, kdo je proti elektronsko bomo preverili. Okay, we... Dobro, konec glasovanja. Večina je za. To je bilo sprejeto potem 6R, če bo sprejeto, je 6 brezpredmetni za, hvala proti, nekaj je sicer proti, večina pa je za, zato je ta amanma sprejet, amanma 6 je brezpredmetni 7 za, hvala proti, e, sprejeto, 8R, 8R, poročevalcev eh, amanma. 8 in 9 potem odpadata. Kdo je za 8 r? Proti? Nihče. To je sprejeto. 8 in 9 s tem odpadata. 10 za. Proti. Elektronsko moramo preveriti, eh, mnogi sploh niste glasovali. konec glasovanja. Večina je za in zato je amenma sprijet. 11 za. Hvala proti. Tudi to bomo elektronsko preverili, elektronsko glasovanje. konec glasovanja. Včasih eh, res eh, iz tega mesta ne vi, vidiš natančno, kako ste glasovali. To je bilo sprejeto 12 za. To je jasno proti, nihče ni proti sprejeto. 13 za. Glasujte, prosim, proti. Večina je za. Sprejeto. Amanma 14 za. Proti. Sprejeto. 15 za. Hvala proti. Zdržanje sprejeto. 16 za. Hvala proti. Nihče oziroma samo nekateri sprejeto. Potem sprejeto amandma poročevalca 17.r za. Hvala proti. Sprejeto. 17 s tem odpade. Glasujemo v sklopu od 18 do 22. Ali lahko glasujemo v bloku za, proti, nihče sprejeto. In sedaj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 tiste, ki jih skrbi prvotno besedilo, 36, um, in um, da ne bi zavrnili celotnega mnenja zaradi te točke, prosim, da povejo svoje mnenje kolegom. Um, jaz sem odprt eh, tudi za mnenje kolegov, vendar želim slišati, kakšni so problemi, naši problemi s tem delom besedila. Gre za točko 36. Uh, eh, torej, socialna razsežnost. Um, zaščita in promocija evropske kulturne dediščine kot skupni vir povečanja ozaveščenosti o skupni zgodovini in vrednotah ter krepitev občutka skupne evropske identitete. Uh, torej, tu imamo tudi na ekranu. Um, sem pa odprt, seveda, tudi za kompromise, gospod Andrčevski najprej in potem gospod Korilajnen. Hvala. Eh, Hvala. Želim se zahvaliti gospodu Kasonju za mnenje zelo dobre kakovosti in rekel je, da imamo evropejci judovsko-krščanske korenine da imamo vsi te korenine, da je to naša skupna točka, da je to osnova, na kateri je bila zgrajena Evropska unija. Gospod Adanova, gospod Šuman, gospod Gasperi so uh, eh, spostavili Evropo na teh temeljih in zato uh, moramo to uh, tudi spoštovati, tako da nas bodo spoštovali tudi drugi. Um, virska raznolikost Eh, je značilnost Evrope. To je prav gotovo tudi argument. In zato menim, da to kljub temu ni najboljši argument, kajti na milijone priseljencev z drugih celin prihaja k nam v Evropo. Eh, če imajo oni svoje vrednote, moramo ohranjati tudi naše ne, mo, ne moremo se odpovedati naše, eh, naši identiteti, drugače ljudje tudi ne bodo vedeli, kam naj se pravzaprav integrirajo. In zato se ne smemo odpovedati tej identiteti, temveč moramo spoštovati svojo preteklost. Hvala. Kitoksia, puhejohtaja. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalila gospodu Karjalčoniju. Sedaj pa se bomo pogledali amandma 23, 24 in 25, ki so seveda med sabo si zelo podobni. O tem smo se že pogovarjali na samem odboru, pa tudi danes do povdan. Res bi se rada zahvalila poročevalcu za te amantmaje. Naša skupina jih lahko podpre. Najlepša hvala. Mislim, da smo našli tudi formulacijo, ki bo spremljiva za vse, gospod Cooper. Spominjam se besede Joa Coxa, to je bil britanski poslanec, ki je bil v času kampanje za Brexit umorjen. Umorjena je bila. Dejala je, da je več uh, tega, kar nas uh, raz, razdeli in ne združuje. In če se pogledamo naše krščanske, judovske uh, korenine, potem se da vidimo, da ne, to ni družba, v kateri uh, živimo, poglejmo si še muslimane, pa tudi ostale vire, tudi te vire hočejo imeti svobodo in mir. Zato moramo malo brati med vrsticami, zlasti glede tistega dela, ki govori o miru, ampak se vse to bo privedlo do norosti in tega ne smemo podpreti. Mislim, da moramo podpreti združeno in raznoliko Evropo. Sam bi seveda rad živel v takšni Evropi. Gospod Kirsing, hvala za besedo. Glede amantmaja 25. Ja, dobro je, da imamo sedaj kompro. Misni amantma poročevalca, ki je po mojem mnenju tudi zelo smiseln in razumen. Gospa Kaprik. Zahvala eh, poročevalcu, eh, zato ker smo našli nek kompromis, kar nekaj debate smo imeli na to temo, predvsem pa, da smo našli kompromis, ki priznava, da so evropske urednote in ki jih promoviramo danes v raznolikosti eh, in v celovitosti, da smo združeni v različnosti, pa je tudi moto Evropske unije in tudi mora biti v prihodnosti. In naša kultura sloni na marsikaterem zgodovinskem dejstvu. Eh, kakor hitro izpostavimo samo enega, bi morali izpostaviti tudi vse ostale ali pa pač vse združimo pod eno enoto oziroma pod en stavek, kot ste zdaj to storili. Tako da skupina Alde bo ta kompromis podprla. Hvala lepa. Thank, thank that, Najlepša hvala. Seveda, treba je ubrati tudi pragmatičen pristop govorili smo o šolanju, moramo govoriti tudi o novih generacijah, ki si želijo dialoga, tudi dobrih odnosov z muslimani, tudi z drugačnimi sledečimi. Ampak naše korenine so zelo jasne, vse poznamo vse naše korenine. Poglejmo si različne katedrale in cerkve ki smo jih zgradili v Evropski uniji. Ja, naše korenine so zelo jasne, to so judovske, krščanske korenine. Naslednji govorec. Najlepša hvala za besedo. Ja, za marsikoga je to kritično, ampak sam bi se rad zahvalil svojemu kolegu za ta amantma. To je zelo pomembno mnenje in to ni mnenje, ki govori o zgodovini in o vrednotenju naše zgodovine. Amantma je tukaj zelo jasen. Mislim, da se sedaj moramo osredotočiti na to, kar je pomembno in to smo že spostavili na sestanku naše skupine danes do povdan. Obrali smo zelo konstruktiven pristop, ki ga je moj prijatelj Karačuni tudi zelo lepo izpostavil. Poročevalec, potem pa bomo glasovali. Najlepša hvala za besedo. Ja, treba je sem povedati, da smo ta kompromis oblikovali tik pred zdajci in hoteli smo imeti neko uravnoteženo, poenoteno stališče našega odbora. Preden glasujemo o tem amandmaju, pa bi rad tudi citiral predsednika Tajanja. Evropska kultura je skupna kultura, naša kultura, to je najpomembnejša kultura, povsod je v vseh delih Evrope, v Helsinkih, v Štokolmi, v Lizboni, na Malti, v Berlinu in v Rimu. Križ pa vse povezuje, Goethe, naše cerkve, to je naša skupna dediščina, skupna identiteta. Naša identiteta ne pomeni, da se borimo proti drugim, moramo pa poznati naše korenine, odkot prihajamo in kam gremo. Uh, Bomo sedaj glasovali še o amantmaju poročevalca, ki tudi pokriva 23, 24, 25 za, proti. Večina je za sprejeto. In ti trije amantmaji so brezpredmetni, sedaj bomo glasovali o 26 za, proti, večina je za, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem spremenjenem mnenju za. Hvala, proti nihče se ni vzdržal, no, dva, trije. Večina pa je vseeno za in mnenje smo sprejeli. Čestitke poročevalcu. Now, next opinion. Sedaj pa nas čaka naslednje mnenje z nami. Je Ulrike Hiller, prosite, da se nam pridružite, da predstavite svoje mnenje.

right, an interesting opinion on the Erasmus program. Imamo zelo zanimivo mnenje o programu Erasmus. S komisarjem smo se že pogovarjali o samem programu Ulrike Hiller, pa nam bo sedaj predstavila svoje mnenje. Hvala za besedo. Predsedujoči, dragi kolegi, drage kolegice, bom poskušala na hitro povzeti vsebino mojega mnenja. Najprej bi se rada zahvalila vsem. Moram povedati, da mi je bilo veliko čas, da sem pripravila to mnenje. In sicer ga nisem storila sama, ampak z vašo pomočjo. Pomagali mi so mi kolegi Sedeka, pa tudi iz ostalih odborov. Imeli pa smo tudi pri sebi številne strokovnjake ki so mi res pomagali. Pa tudi vi, podali ste številne amantmaje, ki so kar dobri. Tako da bi se vam rada zahvalila za vse te amantmaje. Danes smo se že pogovarjali o programu Erasmus, tukaj govorimo o nasledniku programa Erasmus, ki bo trajal do leta 2027. Imeli smo številne predstavitve javnih mnen, tako v Bruslju, kakor pri nas doma v Bremnu. Marsikaj smo slišali, številni strokovnjaki so nam pravzaprav povedali, kako je deloval prvi program, vse smo povzeli in tukaj imamo glavne rezultate. Pomembno pa je troje in sicer na področju izobraževanja in športa ni nobenih meja. To je zelo pomembno, vsi morajo imeti dostop do izobraževanja in športa. Evropsko šolstvo pa seveda vsebuje tudi naše vrednote, pa naj gre tukaj za renesanco, za humanistiko, vse mora biti v osrčju programa Erasmus. Izobraževanje ne sme poznati preprek, vsi morajo imeti možnost, da sodelujejo pri izobraževanju, ne glede na svoje poreklo in ne glede na svojo družino. Danes jutraj sem že omenila nekaj, kar je seveda zelo pomembno za me. Ja, dobro, Erasmus je zelo pomemben za dijake in za študente, ampak moramo ga razširiti tudi, da bo pokrival tiste, ki so v poklicnem usposabljanju in izobraževanju. Seveda tukaj ne, imam v mislih sodelovanje z velikimi podjetji, ampak z MSP-ji ki bi seveda predstavljali veliko dodano vrednost. Potem pa še Interrail, odkrijmo Evropsko unijo, tudi mi bi si želeli, da za zasebni sektor tukaj sodeluje zlasti turizem, kajti strah nas je, da bo pravzaprav preveč denarja počrpal interrail oziroma da številni mladi spoh ne bodo mogli si privoščiti takšnega potovanja, zato res potrebujemo še sodelovanje zasebnega sektorja, železnic. Na nadalje moram tudi povedati, da je treba tudi zagotoviti sodelovanje oziroma odpraviti to nujno sodelovanje desetih držav članic, se pravi, da obstaja eh, možnost sodelovanja z majhnimi, z manjšim številom držav glede športnih dogodkov, potem pa tudi spodbujamo samo mrežo šol, ampak seveda to ne sme biti omejeno samo na velika mesta, na prestolnice, ampak tudi regionalno. Moramo imeti mrežo evropskih visokih šol in treba je seveda tudi ukrepiti njihovo sodelovanje. Glede samega izvajanja, mi smo seveda tudi odgovorni za izvajanje programa na lokalni in regionalni ravni, potrebujemo več posvetovanja na regionalni in lokalni ravni, pa tudi na nacionalni ravni. No, to so uh, eh, dla ni podarki mojega mnenja, sedaj pa predlagam, da v mnenju kar glasujemo. Ja, bomo kar začeli z glasovanjem. Dobili smo kar nekaj amandmajev. Imamo tudi amandmaje poročevalke. Ena za, Glasujmo proti sprejeto amandma 2, za proti sprejeto amandma 3, r, se pravi amandma poročevalke za proti sprejeto 4, za proti sprejeto 5, za proti sprejeto 6. Amandma poročevalke Šestr za proti sprejeto. Amandma 7, 8 in 9 so brezpredmetni. Potem pa še 10. Amandma poročevalke za proti sprejeto. 10 je brezpredmeten, 11 za proti sprejeto. 12 za proti proti sprejeto 12, 13 in 14 so brezpredmetni, amadma 15, vse do 22 glasujemo v svežnju za proti sprejeto amadma poročevalke 23, 3, 23 3 za proti sprejeto. 23 je brezpredmeten, 24 za, proti, sprejeto, 25 za, proti, sprejeto, amantma poročevalke 26 r, za, proti, sprejeto, 27 za, proti, sprejeto, amandma poročevalke 28 ter za proti sprejeto 29 za proti sprejeto amandma poročevalke 30 ter za proti sprejeto 30 in 31 sta brezpredmetna 32 za proti sprejeto proti, sprejeto 33 za, proti, sprejeto, amatma poročevalke 34 re za, proti, sprejeto. 36 r, amatma poročevalke za, proti, sprejeto leto 37 za, proti sprejeto 38 za, proti sprejeto. Amadma poročevalke 39 za, proti sprejeto. Amadma 40 za, proti sprejeto. 41 poročevalka je proti temu amadmaju. Glasujmo za, proti večina je proti zavrnjeno. 42 za, proti sprejeto. Amadma poročevalke 43 za, proti sprejeto. 44 za proti sprejeto, amatma poročevalke 45 r za proti sprejeto. Ja, sedaj pa glasujmo o celotnem mnenju. Hvala za proti brezdržanik. Ja, mnenje je sprejeto. Ja, vsi smo za program Erasmus. Proti. Ja, like it. Very good. Okay. Now we still have four more to go. Four. Imamo še kar štiri mnenja. Birgita Sakradeus. Kje je Birgita, kje se skriva? On this as well, so I'll give you an introduction so that... Moram povedati, da smo dobro sodelovali z vsemi člani, pa tudi z poročevalko. Poročevalka ni podala ogromno amandmajev. Na hitro lahko priletimo vse amandmaje in tudi na hitro lahko glasujemo. Je pa res, da bomo o, seveda najprej prisluhnili Birgit. Izvoli, Birgita.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 In raziskave ter inovacije so prav gotovo pozitivna pot do izboljšane družbe. To je zanimivo za nas vse. V novi evropski agendi oziroma na črtu za raziskave in inovacije lahko najdemo veliko priložnosti za tiste, ki delajo na lokalni in regionalni ravni. Na regionalni in lokalni ravni se zdaj lahko veliko bolj angažiramo z namenom izboljšanja družbe. Ne gre za specifično regijo ali območje, ne, govorimo o družbi v celoti. Iz tega razloga ne bi želela s prstom kazati na to ali drugo regijo, ne, prav nasprotno, mislim, da moramo skupaj graditi družbo znanja, vzdržno, trajnostno družbo, v kateri družbo, bodo gospodarstvo, trajnostna rast in vzdržnost uklesani v kamen. V obnovljenem evropskem načrtu so predlagani konkretni ukrepi, s kateri bomo izboljšali sektor raziskav in inovacij. To, kar pravi Evropska komisija, je, da moramo poskrbeti za boljše sinergije različni programi in strukturni skladi, ki jih imamo na voljo, morajo vzpostavljati povezave in se dopolnevati, tako da bomo prišli do najboljših rezultatov. Te povezave treba vzpostaviti. Raziskave in inovacije so pomembne za gospodarstvo, obenem pa so raziskave in inovacije pomembne tudi za razvoj civilne družbe, za univerze za šolstvo, to je skupna prihodnost, ki jo želimo sooblikovati z Evropsko komisijo. Morda se sprašujete, zakaj je moje ime tudi med predlagatelji amantmajev. Zato, ker se mi je zdelo pomembno govoriti o istih pojmih z isto terminologijo. Iz tega razloga lahko najdete moje ime pri številnih amantmajih. Več oseb je predlagalo tudi amandmaje glede definicij. Pomembno je, da vsi vemo, o katerih pojmih točno govorimo. Amandma 23 je amandma, ki je po mojem mnenju nekoliko preveč podroben, zato bom glasovala proti amandmaju 23. V primeru amandmaja 26 pa bi po drugi strani želeli vključiti tudi to, kar je zapisano v 32, 33 in 36. Najlepša hvala. Najlepša hvala za ta uvod, za celotno predstavitev. Gospod McCarthy, hvala za besedo. Rad bi se zahvalil poročevalki za to mnenje, ki seveda zelo dobro povzema inovacije in praktične aplikacije, inovacij, govorite o grajenju ekosistemov skupaj z evropskimi skladi. Mislim pa, da moramo tudi podariti, da je naš odbor povezan tudi z skupnimi raziskovalnimi središči. Podpredsednik že nekaj časa dela na tem, tako da bi imeli še nove tematike pri tem sodelovanju, kot so recimo uh, biogospodarstvo. Platforme za izmenjavo znanj so res uh, čudovite in ponujajo dodano vrednost za vse uporabnike. Potem pa še digitalna mesta, pametna mesta. Mislim, da je treba vse tudi združiti v projekte Interreg in tam seveda ukrepiti samo inovacijo. Inovacija mora biti tudi. Uh, v osrčju ostalih agent Evropske unije. Vem, da naš odbor ne stori dovolj na področju posebnih nagrad, na področju inovacij, pa bi to lahko seveda storili. Mislim, da bi morali mi prevzeti pobudo za te nagrade v naslednjem letu, kajti v Evropi imamo kar nekaj obetavnih velikanov na tem področju. Najlepša hvala za besedo. Ja, bomo to sporočili naši administraciji. Dobro, predlagam, da se kar lotimo glasovanja. Bomo glasovali v svežnju 1, 2, 3 za proti, sprejeto štiri za, proti sprejeto pet za, proti sprejeto šest, pa da bomo glasovali skupaj o sedem, osem in devet, tako je. Glasujmo v svežnju za proti sprejeto sto deset za proti sprejeto enajst za proti sprejeto glasujmo v svežnju dvanajst trinajst štirinajst za proti sprejeto potem pa še uh, ustni kompromisni amandma, gospa poročevalka, ali boste to predstavili, nekaj ste črtali v samem besedilu. Prosim, da nam predstavite vaš ustni predlog. Um, Förslag stellarna själva som ville... Najlepša hvala. V amandmaju smo predlagali, črtanje, zmanjšanje teh neenakosti sodi v okvir izvajanja kohezijske politike. Osebno menim, da je treba zagotoviti predvsem sinergije in zato moramo ustrajati pri tem. Hvala. Glasujmo za, proti, sprejeto. 16, poročevalka mu nasprotuje, glasujmo za proti. Preverimo elektronsko. 16 za, proti. Glasujmo. Okay, we close the vote. Konec glasovanja. Večina je za sprejeto. Glasujmo v svežnju 17, 18, vse do 22, tako je. Glasujmo za, proti, sprejeto. 23, pročevalka je proti, glasujmo za, proti. preverimo elektronsko. Amandma 23. Konec glasovanja proti zavrnjeno. 24 za proti sprejeto 25 za, proti sprejeto. Amandma poročevalke 26 r za, proti sprejeto. 26, 32, 33 in 36 so brezpredmetni, glasujmo 27 za proti, sprejeto, 28 za, proti, sprejeto. Glasujmo v svežnju 29 se do 31 za, proti, sprejeto. 32 je brezpredmeten, tako je. Pa 33 tudi bomo sedaj glasovali v svežnju. 34 in 35 glasujemo za, proti, sprejeto. Amandma 37 glasujemo o 37 za, proti, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem mnenju, kot smo ga spremenili za, proti, sprejeto, soglasje, čestitke, gospa poročevalka. Vaše mnenje je sprejeto. right, Jan Trej, si tu, prosim, da se nam pridružiš na govorniškem odru. Po tej točki pa moramo glasovati še o dveh mnenjih in sicer najprej mnenju poročevalca Gibljeviča, potem pa še Jožefa Ribanja. Dobro, seveda, če ste poročevalci z nami tukaj že, ko poteka glasovanje prejšnjega mnenja, tako da bodo imeli ljudje dovolj časa še zvečer za večer ali karkoli že drugega. Jan Trej, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje, pa tudi gostje. Oblikoval sem mnenje na lastno pobudo odbora regij glede umetne inteligence za Evrope. Pomagali so mi tudi strokovnjake iz Univerze za tehnologijo. Pri nas je predavatelj, doktor in tudi osnovalec pametnih avtonomnih avtobusov v Estoniji. zaradi sprememb pri umetni inteligenci se bomo tudi prav gotovo prilagajali, se več se bo spremenil. Zakaj ne bi zdaj obravnavali predlog Evropske komisije glede umetne inteligence zato, ker je bil ta predlog že obravnavan? Odgovor je enostaven. V imenu regij in lokalnih organov moramo poudariti tudi vse priložnosti, ki se ponujejo za nas in izhajajo iz področja umetne inteligence. Razvoj umetne inteligence je zelo pomemben za lokalne pristojne organe, za avtomatizacijo lokalnih storitev in tako dalje. Avtonomni prevoz je pomemben, internet stvari, koncept pametnih mest, avtomatizirane rešitve in socialne storitve, zagotavljanje zdravstvenih storitev, potem uporaba v kmetijskem sektorju in tako dalje. In zakaj tudi ne e-vlada, e-uprava, ne na zadnje. Različne e-storitve imamo na voljo tudi na področju izobraževanj, uporabljajo se tudi različni izobraževalni algoritmi, ki upisujejo otroke v šole na osnovi njihovega stalnega prebivališča. Kaj so glavne točke tega mnenja. Preusposabljanje ali pa ponovno usposabljanje. Nobena skrivnost ni, da bo umetna inteligenca izrinila številne delovna mesta v prihodnosti. To pomeni, da bodo številni izgubili delovna mesta, se bodo pa ustvarila tudi nova delovna mesta. To pa pomeni, da bo profiliranje teh novih delovnih mest zahtevalo tudi prestrukturiranje in pa ponovno usposabljanje. In regije imajo pri tem pomembno vlogo. Podarjam, da je zelo dobro, da poskrbimo za fleksibilnost in za financiranje ponovnega izobraževanja, tako da se bomo odmaknili od financiranja na osnovi projektov, tako kot stvari potekajo danes. Zazreti se moramo v prihodnost na tem področju. Podariti bi želel tudi, da je pomembno usklajevati strategije na področju umetne inteligence med državami članicami, se pravi na evropski ravni. Naša vlada v Estoniji je ustanovila delovno skupino za umetno inteligenco, znotraj katere skušamo usklajevati to, kar počnemo mi v povezavi z evropskimi strategijami. Zelo pomembno je, da lokalno raven vključujemo tudi v pilotne projekte, ko gre za različne primere aplikacij umetne inteligence. Ne smemo pustiti lokalnih organov ob strani. Evropska unija bi morala v bližnji prihodnosti razmisliti o povečanju obsega financiranja za projekte umetne inteligence. In zakaj ne bi namenili kar nekaj sredstev v prihodnosti za to področje tudi v prihodnih finančnih okvirih? Evropska unija v to področje vlaga trikrat manj kot Kitajska, petkrat manj kot Združene države. Kar dolga pot nas torej še čaka, če jih želimo dohiteti. V mnenju podpiram zmiso, da je treba vzpostaviti celovito platformo za umetno inteligenco na osnovi Evropskega združenja za umetno inteligenco. Obenem moramo v proces vključiti tudi predstavnike regij, pa tudi vse deležnike in akterje iz regionalne ravni, ki lahko na koristen način prispevajo k razvoju tega področja. Pomembno je poskrbeti tudi za vzpostavitev zakonodajnega in etičnega okvira za umetno inteligenco. Ta dva pa mora biti skladna z temeljno listino o človekovih pravicah. Ne pozabimo tudi na vprašanje varnosti v kontekstu umetne inteligence. Na to pa še zasebnost in osebni podatki ter pravice. Bolj, ko se zanašamo na digitalne rešitve, bolj izpostavljena je naša identiteta, tudi v smislu goljufije. Pri razvoju sektorja umetne inteligence v Evropi moramo v proces vključiti tudi evropske državljane in lokalne organe. Najlepša hvala. Bi želel kdo k temu kaj dodati. Mislim, da bomo počakali tudi na finsko predsedovanje, takrat bomo gotovo slišali še več o umetni inteligenci. Glasovali bomo v sklopu glede amandmajev od 1 do 5, kdo je za, proti, sprejeto, 6 za, proti, elektronsko glasovanje. Bomo preverili. Toliko ljudi ne glasuje, številni so prav gotovo še vedno v kavarni. Glasujemo. All right, let's close the vote. Glasovanje je zaključeno, večina vas je za sprejeto. Zdaj pa v sklopu glasujemo glede mandmaja 7 do 9. Kdo je za? Proti? Sprejeto. Zdaj pa še mnenje v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Soglasno sprejeto. Čestitke poročevalcu ma sooviksin veel tänada kogu Sedek eh, meeskonda . najlepša hvala , zahvaljujem se tudi celotni ekipi Sedeka , Mariji in pa svojemu strokovnjaku . prav gotovo je zato to mnenje tako uspešno . Zdaj pa še nekaj reklame. Estonija je ena od glavnih promotork digitalnih rešitev. In tudi v Bruslju imamo avtonomni avtobus, ki ga je razvila tehnološka univerza v Talinu. Ta avtobus boste lahko gledali tudi na estonskem stalnem predstavništvu v Bruslju jutri. Vabljeni. Thank you. All right, uh, now. Najlepša hvala. Zdaj pa naslednje mnenje. Olgir De Geblevič, boj proti dezinformacijam na spletu, evropski pristop. Lepo pozdravljeni, takoj vam predajam besedo za uvodni nagovor. Izvolite. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, Najlepša hvala. Gospe in gospodje, dragi gospod predsedujoči, torej, Dezinformacije na spletu, dezinformacije so star pojav. Dezinformacije so bile v preteklosti in so danes. Zaradi razvoja spleta in socialnih medijev pa so dezinformacije postale največja nevarnost za sodobno demokracijo. Mnoge neodvisne inštitucije so publicirale o tem. Tudi Evropska komisija je eh, lansko leto zauzela stališče do tega, kajti zavedamo se, da so svobodne volitve vedno bolj ogrožene. Evropska komisija je zato objavila sporočilo in kot odbor Rigi smo pripravili mnenje. Boj proti desinformacijam je namreč naša skupna naloga. V mnenju sem navedel številne primere. In sicer primere eh, eh, kampanj za desinformacijo. Poročal sem tudi o tem, oziroma pišem o tem, da je mnogo primerov, ko tudi sami objavljamo napačne informacije. Napačna informacija se 70krat bolj pogosto širi naprej kot resnična informacija. Zato moramo um, zagotoviti, da bodo um, volitve um, svobodne tudi v, v prihodnosti, in zato moramo razviti odgovorno družbo s tem, da sprejmemo ukrepe na različnih področjih. V svojem mnenju podpiram predloge Evropske komisije. In sicer gre za štiri pomembne elemente pri boju proti desinformacijam. Prvič, večja preglednost. O virih dezinformacije moramo vedeti, kdo je eh, proizvedel dezinformacijo, kdo to plačuje razen tega je treba um, zagotoviti tudi um, verifikacijo informacij in izobraževalne programe za državljane, za zrele državljane. Kot veste, je Evropska komisija sprejela dogovor z lastniki um, družabnih omre, omre, družbenih omrežij in je tudi pripravila akcijski načrt za naslednje leto. Mi kot predstavniki regi eh, pa eh, se moramo prav tako boriti proti napačnim informacijam in dezinformacijam, to je naša dožnost. Menimo, da je pri tem zelo pomembna državljanska vzgoja. Teritorijalne skupnosti so pristojne za vzgojo in izobraževanje. In zato um, se moramo počutiti odgovorne, da bomo razvili um, državljane, ki bodo zreli in ki ne bodo uh, zašli v past disinformacij. In tudi evropske sklade je treba uporabiti za to. Ne gre samo za to, da ustvarimo informacijsko družbo, temveč predvsem za to, da se poveča ozaviščenost za napačne informacije. In to je naloga za številne, za številne organizacije, naprimer nevladne organizacije, ki se borijo proti dezinformacijam in tudi te nevladne organizacije moramo podpreti. Potrebujemo pa tudi podporo lokalnim neodvisnim medijem. In tu je tudi naša vloga. Kaj ti tradicionalni mediji, tudi lokalni mediji se vedno bolj umikajo in se soočajo z velikimi težavami. Tradicionalni mediji so, se čutijo odgovorne za to, kar objavljajo. To niso neke anonimne objave. To pomeni, da moramo podpreti te medije tako, da bodo resnične prave informacije prišle do ljudi. Eh, hvala strokovnjaku Konradu Nikelviču in tudi vsem, ki so vložili predloge sprememb. Poskusil sem jih upoštevati. Potrudil sem se. Hvala. Najlepša hvala za ta uvod. Ima kdo kakšno pripombo? Izvolite. Sì, molte grazie. E la... Eh, hvala. Ta pobuda je zelo pomembna, kajti eh, gre za politično družbo, za informacijsko družbo in hvala poročevalcu za opravljeno delo. Ampak nekaj eh, bi želel še povdariti v zvezi z mojim amantmaji in sicer odprta uprava. Če nam bo uspelo zagotoviti dostopnost javnih eh, administracij uprav, potem bo tudi lažje za vsakega državljana preveriti, ali so informacije pravilne ali napačne, kajti lažne informacije pogosto niso preverljive. Um, čeprav tako na prvi pogled zgledajo ravno tako resnične kot prave novice. Če zagotovimo ta dostop do podatkov javnih uprav, lokalnih in tudi regionalnih, potem bo lažje preveriti za vsakega državljana, ali je neka pravi, novica lažna ali ne. Če naprimer eh, se citira nekega um, nekega politika ali tudi nek zakonodajni akt, bo potem lahko preveriti, ali je to res ali ne. Ali, naprimer, če se govori o večletnih načrtih, ki pa so samo enoletni. Torej, tudi odprta oprava igra pomembno vlogo. Dostop do podatkov. Vsak državljan bo tako lahko preveril, ali so novice, pravilne, resnične ali lažne. Najlepša hvala. Samo nekaj splošnih informacij. V Palermo na Siciliji bo čez dva tedna potekal dogodek sedeka konferenca o digitalizaciji. Zdaj pa gospod eh, Sørensen. Najlepša hvala. Ime mi je Eriko Sørensen prihajam iz Danske, kjer sem regionalni svetnik, nasprotujem temu predlogu. Ne zato, ker bi želel kritizirati dobro upravljeno delo poročevalcev, ampak zaradi tega, ker mislim, da Evropska komisija ne bi smela kar tako zapravljati evropskih sredstev. Ubeseditev je ohlapna in nejasna, dvoumna in mislim, da se lahko kar hitro znajdemo v situaciji cenzure, kratenja svobode govora in pa medijskih svoboščin. Ne gre za to, da se ne bi strinjal, da ta situacija ni problematična, ampak takšna pobuda ni dovolj. Strinjam se s prejšnjimi govorci, gre za vprašanje izobraževanja, izobrazbe in pa odprtosti na vladni ravni. Mislim, da morajo imeti ljudje v pogled v to. Navezal bi se na tehnične preskoke v zgodovini, ko se je pojavil najprej radio, potem pa še televizija. Ljudje so se takrat bali, kako bo ta inovacija vplivala na družbo in lahko vidim kar nekaj usporednic z današnjimi družabnimi mediji. Evropski državljani so veliko bolj pametni, kot si mislite. Prosim, da ne zapravljate davkoplačevalskega denarja na takih zadevah. Hvala. Najlepša hvala. Ni drugih pripomb. Glasujemo. Amandma ena za proti. Večina vas je za, sprejeto. Amendma 2R, poročevalca, kdo je za, proti, sprejet. Drugi je brezpredmeten, številka 3, za, proti, sprejet, 4, za, proti, sprejet sprejet. Amandma pet za. Proti. Večina je proti, zavrnjen. Zdaj pa številka šest za. Proti. Večina je proti, se pravi je zavrnjen. Amandma sedem za. Proti. Vsi ste za, sprejet. Osem za, sprejet. proti, sprejet, 9 za, proti, večina vas je proti, zavrnjen, amadma 10 za, proti, večina vas je za, sprejet, 11 za, proti, sprejet, 12 za, kdo je za, proti. Večina bo se glasovala za, torej je amadma sprejet. Zdaj pa amadma 13R, poročevalca, kdo je za, proti, sprejet. 13 brez predmeten, zdaj pa 14R, poročevalca, kdo je za, proti, sprejet. Se pravi, 14 je brez predmeten, zdaj pa 14R amandma. 15 za, proti, sprejet. 16 r, za, proti, nihče, sprejet. 16 in 17 brezpredmetna, zdaj pa 18, kdo je za, proti, sprejet. Amandma poročevalca 19 r, za, proti nihče, torej je sprejet, 27 sta brezpredmetna. Zdaj pa poročevalčev 20 oziroma 21 R, kdo je za, proti, nihče je sprejet. 21, 22, 23, 24, vsi amatmaji so brezpredmetni in to je vse. Zdaj pa še glasovanje o celotnem dopolnenem mnenju, kdo je za, proti en glas proti, dva vzdržana. Mnenje je sprejeto v dopolnjeni obliki. Hvala, poročevalec in čestitke. And now we'll have the final opinion. Zdaj pa še zadnje mnenje, ki ga bomo sprejemali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 please? All right, on this opinion uh, we have um, an oral compromise. Pri tem mnenju smo dobili ustni kompromis pri eni točki, potem pa še nekaj manjših sprememb, ampak to bomo upoštevali, ko bomo obravnavali posamezne mandmaje. Zdaj dobi besedo naš poročevalec, to je Josef Ribani. Izvolite. Najlepša hvala. To mnenje je sestavljeno iz treh delov. Prvi del zadeva pregled direktive iz leta 2008, na to strategija za avtomatizirano mobilnost, na to pa še mnenje zadeva tudi sporočilo komisije. Pri prenovitvi direktive mislim, da je bilo vloženih 19 amandmajev. Najpomembnejše je to, da ohranimo načelo subsidijarnosti. Seveda moramo poudarjati pomen in vlogo regionalnih in lokalnih uprav in pristojnih organov. Pomembne so torej vse ravni. V prvi vrsti regionalna in lokalna, potem pa evropska. Pomembno je poudariti tudi pomen mreže TNT. v nekaterih regijah je te mreže enostavno razvijati, torej mreže TNT, drugod pa ne, zato ker tam ni na voljo dovolj sredstva. Poskrbeti moramo za dovolj veliko obseg sredstev, na osnovi katerih bo mogoče te mreže razvijati. Veseli me, da smo se lahko zedinili glede tega, kaj si želimo doseči na regionalni in lokalni ravni. Najprej gradimo primarne ceste na nacionalni ravni v nekaterih državah članicah, ampak nekatere poti oziroma ceste trenutno v državah članicah niso obravnavane kot primarne poti, čeprav bi morali biti obravnavane na ta način. Mislim, da bomo le tako lahko dosegli boljši razvoj regije. Izvajati moramo tudi ocenevanje cest na ravni mrež TNT, zato pa jim moramo imeti tudi dovolj časa. pomembno je, da določimo tudi jasne predpise v tako raznoliki Evropi. Glede same strategije za avtomatizirano mobilnost, če se zazremo v prihodnost, to področje pomeni veliko priložnost sploh za redko poseljena območja. Za redko poseljeno območje to pomeni, da bo mogoče uporabljati to vrstne oblike prevoza in na ta način vzpostavljati povezave z urbanimi območji in veliki, velikimi mestnimi središči. Pa še en vidik mobilnosti je pomemben in sicer, da se bo mobilnost spremenila v storitev. Na ta način se bo popolnoma spremenila tudi sama narava lastništva vozil in prevoznih sredstev. To pomeni, da bodo nekatera zelo dragocena območja naših mest postala brezplačna, naprimer parkirišča za avtomobile. O celotnem procesu moramo skrbno premisliti. Najprej je treba uskladiti mreže za avtonomno vožnjo. Uloga lokalnih uprav in vlad pa je to, da začnemo s preizkusnimi oziroma pilotnimi projekti, da preizkusimo nove poti. Na ta način bomo uskladili mobilnost, jo okrepili in tudi pocenili. Cenejša mobilnost bo vodila tudi v povečanje prometa. Na to ne smemo pozabiti in na to se treba pripraviti. v mestih se moramo začeti pripravljati in osredotočati na čisto druge vrste izzivov. Potrebujemo pametna vozila, na podeželju pa potrebujemo pametne ceste. Če si ogledamo tretji del dokumenta EU on the move, torej Evropa v gibanju, to sporočilo Evropske komisije, imam nekaj pripomke tega. Gre za vse predloge do leta 2050. Lahko bi prišlo tudi do negativnih posledic, kot je tako imenovani elektronski smog v mestih. Ne vemo, kakšni bodo negativni učinki tega, na to se moramo pripraviti, ampak ne vemo točno, kakšne bodo posledice tega pojava za zdravje ljudi. Še nekaj o pametnem prometu. Pametni promet pomeni tudi manj onesnaževanja na osnovi umetne inteligence bomo lahko uporabljali tudi alternativne energetske vire in to na bolj učinkovit način. Še nekaj sem želel povedati v povezavi z osnutkom mnenja. Kot sem že dejal, smo prejeli 19 amantmajev. Od teh 19 amantmajev sta dva amantmaja moja, pa sem ju pripravljen umakniti. 12 in še eden. Na številnih mestih se sklicujemo na lokacije in mislim, da vsega, ni treba spreminjati predloga Evropske komisije v teh delih. Torej 12 in 13. To je vse, kar sem želel povedati. Hvala. Action. Hvala lepa za ta obod. Ali kdo želi besedo? Gospod Bor. Hvala, predsednik. Hvala. Torej, veliko od tega, kar piše v mnenju, podpiram, vendar imam tudi majhen problem z mnenjem in tudi z nekaterim anmaji, kaj ti po naše, po mojem mnenju, eh, tu preveč poudarjamo subsidiarnost. Komisija pravi, da moramo. Um, um, Torej, določiti primarne ceste, ne glede na omrežje TNT, in da eh, je treba ustrezno obravnavati te avtoceste in primarne ceste. Eh, pri tem mnenju gre za sklicevanje na um, euroregionalna zbirka podatkov. Mm, Nekačir, nekateri mogoče še niso slišali za to, ampak to je nekaj po, podobnega Eurostatu. In sicer gre za zbirke podatkov, ki temeljijo tudi na katastrih. To je zbirka podatkov, ki je bila pripravljena na osnovi podatkov, ki so jih unesle nacionalne agencije in zato naj bi upoštevali tudi mnenje teh nacionalnih organov. Z nekaterimi amenmaji je problem, ki izhaja iz tega, da se nekaj dogaja v določeni državi članici. In tu um, to želim povedati danskemu kolegu, kajti to, kar se dogaja na danskem, prišlo je do premika eh, pristojnosti za ceste z nacionalne vlade na lokalne organe. In to, po mnenju danskih kolegov, povzroča probleme. In sicer glede na direktivo, ki jo je predstavila komisija. In sicer gre predvsem za primarne ceste, ki niso avtoceste. To bi lahko bil problem. Ampak ta problem je treba rešiti doma, na nacionalni ravni in ne na vse evropski ravni ne zauzimam se za harmonizacijo, um, ampak če se ogledamo varnost v cestnem prometu in obseg prometa, um, potrebujemo eh, tudi nekaj skupnega, kar zadeva varnost v cestnem prometu, drugače bomo imeli probleme. Kar te poskuša komisija je, da ugotovimo te skupnosti ähm, äh, in Ta zbirka podatkov bi lahko bila nekaj skupnega, ker je to podobno tudi Eurostatu, ampak ne strinjam se z vsemi amanmaji. Eh, Kaj ti mislim, da moramo prepričiti, da bi preveč eh, tu izpostavljali samo subsidijarnost? Poročevalec želi to komentirati. Ja. Želim dodati svoj komentar. Strinjam se z vami. V mnogih državah ljudje različno ocenjujejo ta problem in težko je najti neko skupno rešitev. Mi smo predstavniki lokalne in regionalne ravni in zato moramo um, tu poudarjati, interese ravni, ki jih zastopamo. In um, lokalna in regionalna raven mora biti vključena v razvoj cestne infrastrukture, kajti um, imamo naprimer regionalne projekte, ki e, In za te regionalne projekte um, potrebujemo določene infrastrukture. Mm, naprimer, tu imamo amena 4, eh, ki govori o takem primeru in mislim, da je to treba podpreti, tako da bomo šli v pravo smer. Berga Andersen je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. To, kar je povedal kolega Born, je um, to, za kar gre. In kot danska delegacija smo se zato tudi odzvali na ta način, na to mnenje. Poročevalec je že prej rekel, da eh, so uprave za ceste eh, odgovorne in pri nas imamo države in občine, ki so pristojne za cestno infrastrukturo in tako naj tudi ostane. Eh, zato želimo s svojim predlogom spremembe um, poudariti predvsem, da so obči, občine sposobne izvajati na odgovor način to nalogo. Hvala, ali želi še kdo uh, kaj povedati? Ne, gremo na amanmaje. Ena, če bo sprejeto, bomo v drugem glasovali samo v besedici. Ada, amanma ena, kdo je za? Vala proti. Večina je proti. To je zavrnjeno. Amandma dve. Za. Hvala proti. Večina je za. To je torej sprejeto. Potem tri. Za. Glasujte, prosim. Hvala, proti. Večina je proti, zato je to zavrnjeno. Štiri. Tu imamo ustni kompromisni predlog. Imamo različne jezikovne verzije, ki se malo razlikujejo. In tu imamo sedaj angliško različico, zadnjo različico. In če bo to sprejeto, potem bo angliška različica um, referenca za vse ostale jezike. Albor. E, težko je prebrati, kaj tu pravzaprav piše, ampak tu imamo besede, s katerimi imamo težave. Determining which road sections, ali to pomeni, da gre za odseke ceste, ki so predmet direktive in drugi odseki iste ceste, eh, ki niso naprimer v mestu, ki jih direktiva ne ureja. To se mi zdi malo zgubljeno, kar zadeva besedilo. Po, eh, razumem sicer namen, namen ampak uh, eh, besedito pa je takšna, da se ne morem z njo strinjati in zato moram glasovati proti amanmaju ali nam lahko poročevalec razloži, zakaj gre. No, ne vidim tako dobro. Um, bom povedal kar po mačarsko. E, slišal sem, da nekako angliški prevod ne ustreza. Ali imate predlog, gospod Bor, kako bi to lahko formulirali bolje? Albert Por eh, nam pogosto postriže z dobro angliščino, tako da tudi rešujemo probleme. Nekaj je treba spremeniti očitno. Prvotni predlog ni bil dober. Po, lahko poskusim vam in poročevalcu. Zadnji stavek je v redu. torej, eh, ko gre za ustreznost načelom sorazmernosti in tako naprej. Prejšnji stavek, kjer ste črtali area of road covered by, to je res zavajojoče, ampak to ste nadomestili z road sections. In road section je določen odsek, eh, če imaš cesto med mestom A in B, je mogoče. En odsek potem predmet, ki ga ureja direktiva, drugi odsek pa ne. Se pravi, section naj bi črtali, potem bi bilo vse bolje, ne? Poročevalec eh, bi se tudi strinjal, če črtamo besedico, besedo section. E, tako bi se potem to bolje bralo. Sedaj bomo glasovali o tem ustnem e, kompromisnem predlogu. Section je črtano, kdo je za? Hvala. Proti nihče, sprejeto, pet za, proti, večina je za, sprejeto, šest za, hvala, proti, sprejeto, sedem za, hvala, proti, nihče, sprejeto, sprejeto 8 za. Hvala. To je sprejeto. 9. Eh, ta manjma je umaknjen, potem 10R, eh, poročevalec je umaknil ta predlog. Sedaj glasujemo o manjmaju 10. Kdo je za? Ali želi gospod Betkaranenc povedati nekaj? osem, amenma osem je bil sprejet, zato lahko umaknemo amenma deset. Zelo dobro. To smo torej pojasnili. Deset je umaknjen, enajst za, glasujte proti, nihče sprijeto. Potem predlog 12 poročevalca je umaknjen gospod Berger Grandes, o tem pa je treba glasovati, a ne? Ja. Torej, kdo je za amandma 12? Proti. E, večina je proti. Zavrnjeno. Predlog e, poročevalca 13. R. Kdo je za? Hvala proti. Nihče. Sprejeto. 13 in 14 sta brezpredmetna. 15 za. Glasujte, prosim. Hvala proti. To še bomo ponovili. Kdo je za 15? Dvignite, prosim, roko. Proti. Elektronsko je treba preveriti kaj ti nekateri so predolgo razmišljali. No, bomo videli, da ali ne. Ste vsi glasovali, tisti, ki ste želeli glasovati, konec glasovanja, zavrnjeno en glas več je bil proti kot za. 16 za, hvala proti, nihče sprejeto. 17 za, proti. Tudi to še enkrat za, kdo je za 17 in proti. Večina je proti, to je zavrnjeno z enim ali dvema glasovama. 18 za, proti, večina je proti zavrnjeno, 19 za, proti večina je za, to je torej sprejeto in sedaj glasujemo o mnenju. Kdo je za, proti? Nihče ni proti, nihče se ne vzdrži, soglasno sprejeto, hvala poročevalcu. Okay, hard work. Hvala, to je bilo trdodilo. Jutri eh, do povdan bomo nadaljevali. E, uživajte današnji večer. Prekinjamo zasedanje in nadaljujemo jutri ob devetih. Za danes e, zaključujemo zasedanje.